Dear ja, colleagues. Kolegi in kolegice. Rad bi otvoril to sejo. Obravnavali bomo točko številka 11. Izmenjava mnen o mirovnem procesu na Bližnem vzhodu. Z nami je gospod Gentilili, ki je posebni predstavnik Evropske unije za mirovni proces. Z njime tudi Pierre Vemo, posebni odboslanec francoskega zunanjega ministrstva na to temo. Z nami je tudi gospod eh, dr. Alain Bernier, profesor za bližnje vzhodne študije na Univerzi v New Yorku. Vsi trije imajo veliko izkušenj na tem področju in veselimo se njihovih eh, prispevkov. Govorili bomo o poročilu kvarteta, ki je izpostavil tri glavne težave. Nasilje, na to eh, možnosti eh, za rešitev, nadzor nad gazo in tako naprej. Gospod Gentilini. kaj se dogaja sedaj po predstavitvi poročila kvarteta. Kakšen je najnovejši razvoj dogodkov? Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je ta priložnost odlična, da skupaj z obima kolegoma govorimo o tej temi. Seveda je ta tema zelo široka, rad pa bi se osredotočil na tri glavne Eh, točke, na to se lahko pogovarjamo tudi o drugih, drugih stvarih eh, v sami razpravi, ampak osredotočil bi se na naslednje točke. Najprej bi rad govoril o tem, kako pomembno je, da se bolj kot v preteklosti osredotočamo na rešitev teh držav. Ohraniti moramo to, kar imamo, ohraniti moramo na mizi tudi to možnost. Na to bom eh, spregovoril o različnih pobudah, ki bi nam lahko omogočile, da pridemo do te rešitve. Omenili ste eh, poročilo, ampak obstajajo tudi druge pobude. Tudi prvi Mon bo nekaj povedal o francoskih pobudah. Na koncu pa bom eh, nekaj besed posvetil še delu Evropske unije, kaj Evropska unija že počne in kako lahko prispeva. Rešitev dveh držav. To je jasno stališče, jasno stališče obeh strani in celotna mednarodna skupnost podpira to rešitev. Mislim, da eh, to v tem trenutku ni popolnoma samoumevno, kljub temu, da se morda eh, sliši eh, kot nekaj samoumevnega. Ohraniti moramo to možnost. Trenutni trendi, trenutna dinamika niso ravno uspodbudni. veliko je pomankanja zaupanja na obeh straneh oziroma med obema stranema. Nekatere stvari se razvijajo, kar se tiče varnostnega sodelovanja, različnih pobud, naprimer dogovora o energetiki, ki je bil sprejet pred kratkim. Ampak obe strani, nažalost, še nista naredili velikih korakov naprej v zvezi s tem. Na to imamo določene praktične ovire. Naprimer, eh, rad bi omenil eh, govor podpredsednice Federike Mogherini na plenarnem zasedanju, govorila je o Zahodnem bregu eh, in eh, razprava je bila na to temo zelo poglobljena. Obstajajo tudi eh, nacionalne ovire na obeh straneh. Marsika je treba torej razrešiti, preden lahko pridemo do rešitve poznamo razmere v Izraelu, vemo, kakšen, kakšen je manevrski prostor, prostor za rešitev dveh držav. Tudi na drugi strani se osredotočamo na interne zadeve. Danes se začenja konferenca FATA in bomo videli, kaj se bo zgodilo, če bodo oblikovane kakšne rešitve na to imamo širšo eh, regijo eh, in na to vpliva marsikaj, naprimer eh, nova ameriška administracija in to je kontekst, to so okoliščine. Ravno zato je še posebej pomembno, da v tem trenutku še enkrat podarimo, da je rešitev dveh držav tista prava rešitev in da nekih pravih alternativ za to rešitev ni. Sinoči sem se srečal z mladimi voditelji iz Palestine in Izraela in eh, to v kontekstu zelo uporabne, pomembne eh, pobude tega parlamenta. Seveda ljudje izgubljajo upanje, seveda eh, je to jasno, zato ker ne vidijo nekega napredka v smeri rešitve dveh držav. Vseeno pa se mi zdi, da si moramo prizadevati za to rešitev. Spremeniti je treba trenutne negativne trende, ki ga je izpostavilo poročilo in to so naseljbine ki še vedno rasejo. Eh, rešiti moramo vprašanje Zahodnega brega in gaze, izboljšati moramo eh, življenjske pogoje za eh, ljudi. Gospod predsednik, poskušamo narediti napredek, vprašali ste, kaj se dogaja, ampak to poskušamo narediti, mednarodna skupnost mora ostati združena, enotna, oponomočiti moramo palestince, upoštevati moramo tudi varnostne omejitve in to je treba narediti. Mislim, da je to najpomembnejša naloga, ki nas eh, čaka v tej fazi. Pomembno je, da imamo v rokah poročilo kvarteta, zato ker je to eh, skupna ocena eh, razmer Evropske unije, Rusov, Američanov, OZN. To ni majhen korak naprej, to je nekaj, kar spreminja vse. Eh, gre za to, da eh, dajemo moč v roke palestincem, eh, pri tem pa moramo upoštevati tudi legitimne pomisleke v zvezi z varnostjo na strani Izraela. Izpostavljamo lahko ta vprašanja, vzpostavimo lahko mehanizme, ki bodo vse skupaj spremljali, ampak na koncu je vse odvisno od politične volje na obeh stranih. In to je tisto glavno vprašanje. Predlogi, ki jih predstavljamo, niso popolnoma novi. Tisti, ki poznate eh, to situacijo, se zavedate dejstva, da eh, se Izraelci in Palestinci eh, ukvarjajo z istimi predlogi. Pogovarjajo se o istih predlogih in na koncu je vse odvisno od politične volje, kako prepričati oba akterja, da je ta rešitev dobra za njih. Zato je pomembno, da mednarodna skupnost ostane enotna, zato je pomembno, da danes še posebej, bolj kot kadarkoli prej, eh, podarimo rešitev dveh držav kot eh, edino možno rešitev. Lahko se pogovarjamo o alternativah, ampak teh, po mojem mnenju, eh, ni. Ne vem, sam nisem dobil nekega prepričljivega odgovora na to vprašanje. A si želimo demokratičnega judovskega Eh, Izraela, a želimo eh, državo za palestince, imajo legitimne zahteve, če je odgovor eh, da na obe vprašanji in mislim, da je to pravilen odgovor, potem ne vem, kakšna bi lahko bila alternativna rešitev. Poleg različnih pobud, omenil sem že kvartet, sam osebno menim, da se moramo zarotočiti na regijo. Imamo arabsko mirovno pobudo, Eh, na mizi in eh, tam se skrivajo pobude za obe strani, da eh, si prizadevata v smeri rešitve dveh držav. Sodelovanje v sami regiji je ključnega pomena in to poskušam zagotoviti. S tem želim prispevati k delu Evropske unije. Če neka pobuda pride iz zame, same regije, lahko po mojem mnenju predvsem bolj učinkovita, kot pa če jo na mizo da mednarodna skupnost v stalnem stiku sem eh, z Egipčani, eh, Jordanci, Saudici eh, in drugimi. Po mojem mnenju je to prava pot naprej. V regiji obstajajo izzivi, to je res. In ne gre za to, da smo si nadeli plašnice in ne vidimo drugih težav v regiji. Res je, da obstajajo druge ovire, drugi izzivi. Ampak, če bi napredovali pri vprašanju uh, Eh, Izraela in Palestine, bi eh, s tem odpravili enega od glavnih eh, problemov v regiji. Ravno zato si moramo še naprej prizadevati za reševanje te problematike in to na obeh stranih. Obstajajo tudi druge pobode, seveda. Letos je več akterjev oznanilo, da jih to zanima, ZDA, Rusija, Egipčani, omenil sem francosko pobudo, Pierre Vimon bo brez dvoma spregovoril tudi o tem. Rad bi povedal, da Evropska unija že od samega začetka podpira te pobude. Eden od dosežkov pobude je tudi ta, da je ta tema ostala visoko na mednarodni agendi in eh, ponovno se osredotočamo na rešitev dveh držav. kaj počne Evropska unija in kaj eh, lahko naredimo. Po mojem mnenju je še vedno izjemno pomembno, da se osredotočamo na naša orodja, naše instrumente, eh, s katerimi lahko pomagamo eh, pri reševanju. Poleg kvarteta moramo sodelovati z mednarodnimi partnerji. Marsikaj počnemo na terenu. Noben drug mednarodni partner nima takšnih orodij, ki jih imamo mi, kar se tiče institucije institucij, humanitarne pomoči, usposabljanja različnih eh, misij na terenu, kar se tiče eh, ohranjanja eh, te meje iz leta 1967. Gre tudi za sodelovanje z drugimi regijami, sodelovanje pri različnih pobudah, gre za spodbujanje obeh strani. Imamo to posebno privilegirano partnerstvo in to je dobra podlaga za pogovore z obema stranema. To so orodja, ki jih nima v rokah nihče drug in Evropska unija je tista, ki jih mora eh, dati na mizo in na to sodelovati z mednarodnimi partnerji. To je še posebej pomembno v tej fazi na podlagi rešitvenih držav in na podlagi tega, kar lahko naredimo eh, za zagotavljanje neke dodane vrednosti gospod predsednik, toliko z moje strani. Še enkrat bi eh, rad povdaril, da je angažma sodelovanje z vsemi uh, bistvenega pomena. Sodelovati moramo z mednarodno skupnostjo, z novo ameriško administracijo. Še posebej pa je pomembno, da uh, zagotovimo, da bo mednarodna skupnost ohranila enotnost, da bo težila k rešitvi teh držav, kar je po mojem mnenju zelo pomembno za vlogo Evropske unije v naslednji fazi. Hvala. Flo, Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam veleposlaniku Pieru Vimonu. Francija pripravlja konferenco na temo te eh, regije in morda lahko pojasnite, kako je to povezano z rešitvijo, eh, ki jo predlaga kvartet, eh, kako je to povezano z evropsko zunanjo politiko. Povejte nam kaj več o tem, kako lahko mi podpremo vaše pobude. Izvolite, beseda je vaša. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. <coughs> Uh, hvala, da ste nas uh, povabili, eh, tako gospoda Gentilinija, kot tudi profesora Benmera. Eh, v čast mi je, da sem tukaj. Nočem porabiti eh, preveč vašega časa. Fernando je povedal marsikaj zanimivega in nočem ponavljati njegovih besed. Rad pa bi pojasnil, eh, kaj je namen francoske pobude in v kateri fazi trenutno smo. Zakaj gre? Fernando je že dejal, da moramo oživiti, dati, neko, eh, dati nek nov zagon, nek nov veter tej rešitvi dveh eh, držav. Celotni mirovni proces gre nazaj v zadnjih letih. In eh, če želimo podpirati rešitev dveh držav, eh, kar je bilo pred nekaj leti samoomevno, potem moramo resnično upoštevati to dejstvo, da eh, smo naredili nekaj korakov nazaj. Rad bi torej izpostavil nujo po rešitvi, pomen te rešitve in dotaknil bi se tega, kar je povedal že Fernando. Govoril je o uh, razmerah na terenu, govoril je o novi ameriški uh, administraciji in tako naprej in tako dalje. Eden od elementov, ki jih eh, moramo imeti v mislih in to je povezano tudi z vašo razpravo danes do povdan, govorili ste namreč o Siriji, je naslednji. Danes, ko se srečamo s sogovorniki v tej regiji, bodi si z voditelji, s predstavniki civilne družbe, Eh, s političnimi voditelji iz različnih političnih skupin, nišče ne govori več o mirovnem procesu. Ne govorijo več o izraelsko-palestinskem eh, konfliktu. To ni več na seznamu na dnevnem redu. Mediji o tem ne govorijo, voditelji o tem ne govorijo. Eh, sedaj se govorijo o Siriji, o Jemnu, o Libiji. Govori se predvsem o radikalizmu, ki smo mu priča eh, ponekod. Zelo malo pa je govora o bližnjevzhodnem mirovnem procesu. Zaradi tega se, smo se francozi odločili, da sprožimo to mirovno pobudo. Ugotovili smo, da je takšna situacija zelo nevarna za interese vseh, ne zgolj eh, obeh eh, zadevnih akterjev obeh držav na eni in drugi strani, ampak tudi za Evropo in za mednarodno skupnost kot takšno. Status eh, quo je lahko zavajajoč, lahko nam da vtis, eh, da smo v situaciji, ki se lahko nadaljuje brez eh, večjih groženj, brez večjih tveganj za nestabilnost. Po mojem mnenju pa gre grožnja ravno v drugi smeri in to je tudi namen francoske pobude. Želimo vse opomniti, da moramo to temo jemati resno, tako kot smo jo resno jemali pred nekaj leti. V nasprotnem primeru se lahko v naslednjih mesecih in letih znajdemo v velikih težavah. To je torej namen francoske pobude. Imamo dva cilja. Večinoma dva cilja. Prvi cilj je ta, da rešitev eh, dveh držav ponovno damo na mednarodno eh, agendo, da ponovno postane predmet eh, razprave, javne razprave, javne debate, tudi pobud, če jih kdo želi pripraviti. In drugi cilj je naslednji. Rešitev dveh držav mora biti pravilno uokvirjena. Nočemo začeti novega procesa, zato ker veliko procesov že poteka. Ne, vseeno pa želimo to rešitev usmeriti tako, da jo bomo lahko obravnavali v okviru vseh teh različnih procesov, ki obstajajo. Imamo naprimer kvartet, imamo pobude držav v regiji ali pa drugih držav, imamo eh, ad hoc eh, odbor za zveze, ki se ukvarja z določenimi vprašanji in eh, ponovno smo želeli izpostaviti uh, to rešitev dveh držav, to rešitev tudi na nek način oživiti. Videli ste poročila o tem, kaj se dogaja na izraelski in na palestinski strani. Sklepi so vedno enaki. Še vedno velika večina, dve tretjini tistih, ki so se izrazili, podpira rešitev dveh držav. Š, večina torej še vedno podpira to rešitev kot edino razumno, kot je dejal eh, Fernando. Obenem pa ista eh, večina pravi, da je ta rešitev nerealistična, da je ne moremo eh, izvajati in zdi se, da je pogled na rešitev dveh držav vedno bolj naiven pogled, če je, da e, to ne bo delovalo. To pomeni, da se lahko hitro situacija spremeni, da lahko nastanejo nove težave, nove krize in e, nek nov obup. Naša naloga je bila, torej, da prek naše pobude e, izpostavimo to rešitev v okviru mednarodne skupnosti in da naredimo korak naprej kaj počnemo. Naša pobuda je drugačna kot pobude, ki smo jim bili priča v preteklosti. Nočemo namreč za vsako ceno sprožiti eh, neposrednih pogajanj med obema stranima. Vemo, da trenutna faza eh, ni prava za takšna pogajanja. In če bi obe strani posedli za isto mizo, verjetno ne bi naredili nič eh, dobrega. Vemo, kaj je pomembno. Nočemo uh, izumiti tople vode. Veliko procesov že obstaja, veliko načel in idej eh, že obstaja. Ni prave potrebe potem, da bi na novo izumljali to, kar že eh, obstaja. Ne gre za to, da želimo usiliti neko rešitev eh, za vsako ceno. Realnost pač je takšna, kot je na terenu, vemo na kakšnem v kakšnem položaju sta obe strani. Vemo tudi, da bo v ID ponovno prevzela nova ameriška administracija v ZDA in da potrebujejo nekaj časa za to, da bodo ugotovili, kakšen bo njihov pristop k reševanju tega uh, vprašanja. Vemo tudi, da uh, želijo nekaj narediti tudi drugi partnerji. Ne gre za to, da želimo nekaj usiliti. Gre za to, da želimo, da se vsi zadevni akteri strinjajo z neko idejo, da se strinjajo glede tega, da moramo ponovno uh, izpostaviti to temo in to rešitev. Nočemo biti uh, izključujoči, želimo biti vključujoči. Če ima kdo kakšno drugo idejo, če želi eh, kdo sprožiti kakšno drugačno pobudo, prosim, prosim vas, da to naredite. Ko smo sprožili našo pobudo, smo zagotovili nek nov zagon pri reševanju te problematike. Egipt, eh, Rusija, ameriška administracija, ki zapušča Belo hišo, eh, poskušajo sodelovati. Imamo zelo dobro poročilo kvarteta, ki je po mojem mnenju v veliko pomoč eh, nam vsem. Danes, v, tej, v tem trenutku, imamo na mizi tudi palestinsko pobudo res, o resoluciji uh, eh, OZN o naselbinah. Naša pobuda torej ni namenjena temu, da preprečimo drugim, da uh, sprožajo lastne ukrepe. Smo vključujoči, želimo preprečiti uh, nastanek novih težav, želimo sodelovati s komerkoli, uh, ki je pripravljen sodelovati z nami. Kakšen bo končni rezultat? Kot veste, smo junija organizirali uh, sestanek v Parizu. Pogovarjali smo se o tej pobudi in eh, dejali smo, da eh, si želimo pripraviti konferenco do konca leta. Eh, to je tudi faza, v kateri smo sedaj. Nismo še določili datum, ampak razmišljamo o konferenci, ki bi se odvila nekje pred Božičem, pred prazniki. Vedno je težko najti ustrezen datum, ampak mislim, da nam bo uspelo. Na tej konferenci bomo poskušali doseči troje. Prvič, želimo si eh, močne politične zaveze vseh sodelujočih. Želimo si eh, močne politične zaveze k eh, rešitvi dveh držav in k načelom, ki so podlaga za to rešitev. To so načela, smernice, glavne ideje, ki so bile že večkrat sprejete od eh, leta 1967 naprej. To lahko naredimo z resolucijo OZN, eh, to lahko naredimo s časovnim načrtom eh, kvarteta. V določeni fazi je državni sekretar James Baker Madridski konferenci predstavil dopis na to temo. Omenimo lahko tudi druge dokumente, drugo delo, ki je bilo že opravljeno ki ga želimo vključiti v to konferenco, tako da bomo pripravili jasno, eh, močno podlago za eh, nadaljevanje mirovnega procesa. Omenimo lahko še eh, arabsko mirovno pobudo, ki se je že dotaknil Fernando. Trenutno je vse skupaj blokirano in mi želimo odpraviti te ovire, dati nek nov veter arabski mirovni pobudi želimo zagotoviti temelje za morebitne kompromise, za morebitno razumevanje med obema stranema in med vsemi regijskimi akteri. Mislim, da moramo najti eh, nek pravi način za to, da naredimo korak naprej, brez da bi zahtevali eh, od obeh strani, da se predata arabska mirovna pobuda sega v leto 2002, že dolgo je na mizi, brez da bi se kaj spremenilo, brez da bi se kaj zgodilo. Naš drugi cilj je, da razmislimo o tem, kako vzpostaviti prave pogoje, pravo eh, okolje za izvajanje konkretnih praktičnih predlogov. Radi bi torej vzpostavili tisto uh, pravo ozračje, v katerem bi lahko ponovno oživili rešitev dveh držav in te rešitvi dali nek nov zagon. Želimo ugotoviti, kako eh, bi lahko sodelovali z našimi partnerji, kako bi lahko eh, izpostavili dejstvo, da je mednarodna skupnost pripravljena pomagati, da je pripravljena vzpostaviti pravo ekonomsko okolje, v katerem bi lahko naredili korak naprej. Ko se pogovarjamo o palestinski ekonomski situaciji, se je treba zavedati, da tudi tukaj delamo korake nazaj. Pogledamo si lahko eh, številke, ki pričajo o eh, slabi rasti, o pomankanju rasti, o primankljaju eh, in tako naprej. Vse skupaj gre v napačno smer in to je treba izboljšati. Na nas je tudi, da pomagamo palestinskim oblastem in konsolidiramo njihove eh, zmogljivosti za vodenje morebitne države. Ugotoviti moramo, kakšne so njihove dejanske potrebe, se osredotočiti na pomembne teme in pri tem seveda sodelujemo z našimi palestinskimi partnerji, tako da bodo eh, oni imeli nek občutek lastništva nad celotnim procesom. Tretjič, gre tudi za ponovni zagon javne razprave na obeh straneh, v Izraelu in v eh, Eh, na strani palestincev. Razlogi so eh, tisti, ki sem jih že opisal. Eh, vsi na obeh straneh, civilna družba in drugi, so izgubili zaupanje v rešitev dveh držav. Ravno zato jim moramo to zaupanje ponovno vzpostaviti, zagotoviti moramo, da dobijo nek nov zagon. Tretja stvar, ki jo želimo doseči tekom te konference, ki jo bomo, kot sem dejal, organizirali v nekaj naslednjih tednih, je pravi načrt za nadaljevanje ukrepov eh, po tem sestanku. Tisti, ki jih eh, bližnjavzhodni mirovni proces zanima, bodi si v OZN, v Varnostnem svetu, v kvartetu, eh, v okviru naših glavnih partnerjev, v ZDA ali pa na ruski strani, naprimer, ti bodo morali v določeni fazi prevzeti vajeti. Eh, Francija ne bo mogla voditi celotnega procesa sama, tako da je pomembno, da vsi sodelujemo pri zagotavljanju izpolnjevanja rešitve dveh držav. Če si pogledamo razpravo, ki teče na eh, terenu, vidimo, da je danes to najpomembnejša tema, s katero se ukvarjamo. To je največji izziv, s katerim se ukvarjamo. Če bomo uspeli pravilno usmeriti ta proces, potem morda upanje obstaja. Upanje, da bo eh, ta mirovni proces našel novo energijo, nov zagon. Toliko, gospod predsednik. No, please, uh, Sedaj pa besedo dobi dr. Ben Mir. Izvolite. So so veliko upanja ste videli in veliko porazov, veliko izgubljanja zaupanja. Včasih mi je, da sem v družbi gospoda Gentilinija in gospoda Vimona. Več kot dvakrat sem se že srečal z obema in eh, cenim njuno družbo. Strinjam se s številnimi komentarji, ki smo jih slišali danes, pa tudi predtem. Dovolite mi, da naredim korak nazaj. Mislim, da se moramo eh, vrniti k načelu rešitve dveh držav. Zakaj govorimo o tej rešitvi kot edini eh, razumni možnosti? To izhaja iz zelo pomembnega načela soobstoja. Izraelci in palestinci soobstajajo, pa če jim to všeč ali ne. Soobstoj je neizogli, eh, neizogiben v eh, najboljših in najslabših eh, okoliščinah. Če ne bo rešitve dveh držav, potem bo soobstoj na udaru. Izraelci ne morejo neskončno okupirati palestinskih ozemelj. Dejstvo je, da obe strani so obstajata in da je to edina rešitev. Zastaviti si moramo vprašanje, zakaj od leta 1967 naprej 50 let oziroma celo 70 let eh, ti dve strani še nista dosegli dogovora. To je zelo osnovno vprašanje, katerega moramo odgovoriti. In sam bi rad ponudil odgovor na dveh osnovah. Prvič, trenutni pogoji, trenutne razmere na Bližnjem vzhodu. Po mojem mnenju je vsak trud za to, da bi danes eh, nadaljevali s pogajanji, da bi danes prosili obe strani, eh, da bi obe strani posedli za mizo, po mojem mnenju ne bi uspeli. To ne bo uspelo, zato ker izraelska vlada danes ni zavezana k rešitvi teh držav pogledati si moramo sestavo izraelske vlade. Eh, tam sedijo ministri, ki odkrito pozivajo k končanju rešitve dveh držav. Želijo prevzeti eh, zahodni breg, še posebej območje eh, C. To je prva stvar. Pogledati si moramo tudi opozicijo v Izraelu učinkovite opozicije ni. Opozicije, ki bi lahko nasprotovala vladi sedaj ali pa po letu 2018, ko se tej vladi konča mandat. Tako da je vse bližje sredini oziroma desnici. Na to arabska država oziroma arabske države. Arabske države si želijo, eh, da bi se ta konflikt eh, končal, ampak bolj skrbi interna varnost. Zaljuske eh, države, Saudska Arabija in tako naprej so v stiku z Izraelom, zato ker je za njih Izrael na prvi bojni črti, kar se tiče obrambe pred Iranom in drugimi. In neke potrebe po pritisku ni. Po njihovem mnenju, Eh, lahko Izrael in Palestino pustimo v primeru, zato ker situacija ni tako nujna, kot je bila v preteklosti. Ni neke potrebe potem, da bi se vsi usedli za isto mizo in da bi uh, poskušali čim prej doseči rešitev. Na to si moramo pogledati vprašanje palestinskih oblasti. In na žalost je dejstvo, da pravih voditeljev ni. Ni pravih voditeljev, ki bi lahko prišli do rešitve, ki bi lahko na to privedla do. Uh, dogovora. Imamo fakcije, imamo Hamas, imamo palestinsko oblast, eh, ne strinjajo se med sabo, kar se tiče pristopa k reševanju tega konflikta. To pomeni, da ne moremo pričakovati rešitev z njihove strani. Zadnja točka, ki bi jo rad izpostavil, in ta točka bi morala biti v bistvu prva, pa je nova ameriška administracija ko bo Trump, Trump prevzel uh, vajeti v naslednjih nekaj tednih, uh, ne vemo točno, kaj bo naredil, ne vemo, uh, kakšno je njegovo stališče v zvezi z izraelsko-palestinskim konfliktom. Zavedamo pa se naslednjega dejstva. Predsednik Trump ne bo del procesa, ki uh, nima velikih možnosti za uspeh. Zelo previdno bo ocenil ta konflikt, pe, preden se uh, spusti v njegovo reševanje. Medtem pa bo sledil politiki eh, njegovih predhodnikov. Še naprej bo eh, popolnoma podpiral Izrael. Če želimo na novo oživiti eh, reševanje tega konflikta, potem je treba zagotoviti, da bodo na naši strani američani. Brez njihovega sodelovanja napredka ne bo, vsaj ne v pravi smeri. Zadnja točka pa je verjetno še najbolj pomembna. In to je psihološka razsežnost eh, izraelsko-palestinskega konflikta. Zavedati se je treba dejstva, ne, ne glede na to, kako mi gledamo na to, kakšni so praktični koraki, ki so potrebni za eh, rešitev konflikta, obstajajo psihološke ovire, ki onemogočajo obema stranema, da bi uh, Eh, se eh, dogovorili med sabo, kljub temu, da so določeni dogovori eh, potrebni. Kako oceniti zgodovino, zgodovinski diskurs, verski diskurs, ideološki diskurs? Na obeh straneh obstaja določena mera indoktrinacije. To pomeni, da danes niso pripravljeni dajati eh, drugi strani ničesar. Izraeli, eh, Izrael pravi, da bo Jeruzalem še naprej eh, več, eh, večni, večna prestolnica Izraela, na drugi strani ustrajajo pri drugih stvarih, Izrael ustraja pri pravici do vračanja in tako naprej. Javnost je indoktrinirana, čež da drugače ne more biti. In zato je treba začeti spreminjati javni diskurs, tako da spremenimo. Eh, javno mnenje. V nasprotnem primeru ne bo napredka, ne glede na to, koliko truda v to uložimo. Preden ponovno sprožimo pogajanja, moramo razmisliti o samem procesu sprave. To je zame pogoj sine qua non. Proces sprave odgovarja na tri kritična vprašanja. Prvič, ponovno spostavitev zaupanja. Danes zaupanja med obema stranema ni, na ničli je. Sprejeti je treba določene ukrepe za stike med ljudmi in tudi druge ukrepe, tako da bomo začeli uh, odpravljati nezaupanje med obema stranema. Drugič, uh, občutek nevarnosti. Pri spravi se je treba osredotočiti na to, kako zagotoviti, da bodo Izraelci uh, čutili, da so varnejši, kako bodo Eh, palestinci čutili, da so varnejši. Ta občutek eh, pomakanja varnosti namreč preprečuje napredek. In tretja stvar, ki jo je treba zagotoviti, je vtis, ki ga imajo nekateri izraelci in nekateri palestinci, da lahko imajo vse. Imamo eh, Hamas, ki pravi, to je eh, naša zemlja in nismo se ji pripravljeni odreči, ne glede na to, kateri del imamo v mislih. In zato je treba eh, ta stališča eh, omehčati tako, da obe strani spremeta dejstvo, da ena od strani ne more imeti vsega. In zato je treba začeti ta proces sprave. Ta proces pa pomeni troje. Prvič, dejavnosti med ljudmi, Veliko različnih tipov dejavnosti obstaja in imam časa, da bi se spuščal v podrobnosti, ampak to je zelo pomembno. Drugi del uh, spravnega procesa je ta, da lahko tudi vlade na obeh straneh sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo uh, odpravile del pritiska. Obe strani lahko naredita marsikaj, brez da bi se predajala v pogajanja. In tretja točka pokriva politični okvir, ki je eh, potreben tekom tega procesa sprave, ki bo trajal vsaj dve leti. In to je, po mojem mnenju, arabska mirovna pobuda. Ta mora biti eh, splošni okvir za napredovanje v mirovnem procesu. Vsaka pobuda, ki eh, ni Eh, zastopana, kjer eh, niso zastopane arabske države, je obsojena na propad. Če želimo doseči napredek, potem moramo začeti razmišljati eh, drugače, kot smo razmišljali do sedaj. Arabska mirovna pobuda je tista, v katero moramo vložiti več truda in eh, to je bistvenega pomena. Sedaj pa francoska pobuda. Po mojem mnenju je francoska pobuda izjemno pomembna. E, mislim, da jo je treba izvajati, treba si je za njo prizadevati. Vprašanje je, kdaj in kakšna bo vsebina e, te konference. Moj prijatelj, gospod Vimon, želi, da bi se konferenca odvila čez 2-3 tedne. Po mojem mnenju, takšna konferenca pred Božičem, eh, brez da bi vedeli, kakšna so stališča Trumpove administracije, ni prava pot naprej. Bi, po mojem mnenju bi bila kontraproduktivna. Na to se je treba temeljito pripraviti. Eh, po mojem mnenju je francoska pobuda, ki jo podpira Evropska unija, nekaj, kar eh, ne sme propasti. Izogniti se je treba neuspehu. Če bi doživeli takšen neuspeh, bi bilo izjemno težko na novo zagnati proces, zato ker uh, bi že enkrat doživeli uh, neuspeh. Drugo vprašanje je, kakšna naj bo agenda, kakšna naj bo vsebina. Francoska pobuda se mora osredotočati na proces, kaj nas čaka v naslednjih dveh letih. Po mojem mnenju se Trumpova administracija ne bo mogla osredotočiti na ta konflikt eh, kar nekaj časa. Predsednik Trump se bo ukvarjal z drugimi vprašanji, ki so po njegovem mnenju predvsej bolj nujna. In glede na to, da na izraelsko-palestinski konflikt ne gleda s takšno nujnostjo, bo to dal na stran. In to je priložnost za Evropsko unijo, za francosko pobudo ki mora izkoristiti obdobje naslednjih 18 mesecev, naslednjih dveh let. Pripraviti je treba uh, vse za pogajanja med obema stranima. Ravno zato se mi zdi, da je francoska pobuda uh, kritično pomembna. Pripraviti je treba vse pogoje za resna pogajanja. In eh, to mora podpreti tudi Evropska unija. Ravno zato je ta pobuda tako pomembna. Je pa treba najprej sprejeti določene ukrepe pri pripravi te pobude. Kot sem dejal, je treba narediti vse za to, da uh, Izrael spreme arabsko mirovno pobudo. To bi bil pomemben korak naprej. Eh, Netanjahu je že dejal, da so mu všeč nekateri elementi te pobude. Treba je prepričati Hamas, da Eh, sprejme to pobudo. Pomagamo si lahko s Katarjem in Turčijo, z drugimi, ki imajo dobre odnose s Hamasom. Razložiti jim je treba, zakaj je treba iti v tej uh, smeri. Te uh, sanje o uničenju Izraela se ne bodo uh, uresničile, to se ne bo zgodilo in dokler uh, bo Hamas in drugi ekstremisti še naprej pozivali uh, Eh, kuničenju Izraela eh, napredka ne bo. Izrael bo vedno eh, dlje od sredine, vedno bolj desno. Spraševali se bodo, zakaj bi se dogovarjali, ko pa nas ne, želijo naši sogovorniki uničiti. Veliko lahko naredimo politično gledano, tako na strani francozov, kot tudi Evropske unije, zato da pripravimo vse pogoje za proces. Politični okvir je tisti, ki je izjemno pomemben. In ta politični okvir mora podpreti mednarodna skupnost, eh, še posebej arabske države. Eh, tako bomo na svojo stran pridobili Izrael in tudi Hamas. Na to bomo v eh, pravem položaju, tako da bomo lahko začeli s pogajanji. Ne vemo, kaj se bo zgodilo od danes pa čez dve leti. Lahko pa vam kategorično zagotovim naslednje. Trenutno vodstvo Izraela in Palestine ni v pravem položaju, da bi lahko prišli do napredka pri mirovnem procesu. In ravno zato je treba sedaj začeti razmišljati na novo, kako izkoristiti francosko pobudo kot neko gonilo, uspešno gonilo za to, da pripravimo vse pogoje za nova pogajanja. In to je eh, zlata priložnost, ki jo imamo v rokah, glede na to, kakšne so razmere v ZDA, glede na to, Eh, kakšne so razmere na Bližnem vzhodu samem, glede na to, da nobena od eh, obeh strani ni pripravljena eh, dati drugi strani ničesar spremljivega. Ravno zato mora Evropska unija premakniti ta proces naprej in čez dve leti bomo morda priča večji odprtosti obeh straneh, ki bosta pripravljeni prisluhniti mednarodnim akterjem. Uvideli boste, da je rešitev dveh držav edina praktična rešitev, ki bo zagotovila ultimativno varnost Izraelu, obenem pa bo zagotovila tudi svobodno, demokratično državo palestincem, državo, ki bo eh, živela eh, popolnoma mirno ob Izraelu. To niso neke eh, sanje, ki jih ne bi mogli uh, izpeljati. Zahtevajo pa specifične ukrepe. Ne smemo zgolj sanjati, ne smemo sanjati o tem, da bomo ljudi posedli za isto mizo in se uh, začeli pogajati. Zato uh, Obam, Obamovi administraciji ni uspelo pri takšnem procesu. Nihče od akterjev, izraelci, palestinci in ZDA niso razmislili, uh, o tem, kaj je treba narediti, da bi spremenili mnenje uh, javnosti, kar je treba spremeniti, če se želimo usesti za isto mizo in uh, gledati na Izrael in na Palestino kot partnerja v uh, miru, ki lahko skupaj zagotovita varnost in stabilnost. Mislim, da je to mogoče, ampak zato potrebujemo uh, zelo dobro ukvirjeno uh, schemo in načrt. Hvala, gospa Kalnjeti. Uh, Hvala lepa. Vidim nasprotovanje med obema govorcema, med veleposlanikom Džentilinjem in profesorjem. Kaj ti, gospod Džentilini, vi ste izpostavili? kako zelo pomembna je prisotnost Združenih držav Amerike za mirovni proces. Profesor, vi pa ste rekli, da odsotnost ZDA zaradi političnih in administrativnih sprememb predstavlja priložnost za Evropsko unijo. Tako lahko Evropska unija igra pomembnejšo in vplivnejšo vlogo. Glede na eh, znanje nas vseh eh, sem precej skeptična in eh, rada bi vaju vprašala, kakšne so vajne napovedi glede Trumpove politike za bližnji vzhod. Kaj se bo zgodilo z rešitvijo dveh držav? Najlepša hvala. Yes, now, Mr. Pagnu. Yes, yes. Gospod Pagnu, najlepša hvala. Gospod predsedojoči, eh, hvala lepa vsem gostom za eh, predstavitev v našem odboru. Eh, gre za zelo aktualno temo, kajti pred nekaj tedni je bila podana francoska pobuda in nekaj tednov pred izvolitvijo Trumpa se je eh, pojavila velika priložnost. Eh, gospod Brok je pozitivno odgovoril na mojo pobudo in sledila je izmenjava mnenj. Eh, ime, leto, ki je pred nami, je zelo simbolično leto. Leta 2010 je minilo 100 let od deklaracije, 50 let od Eh, deklaracije oziroma od resolucije 142. Torej, to je simbolično leto, leto 2017 bo simbolično leto. In bolj kot dekoli prej eh, potrebujemo konkretne rešitve. Tako kot ste dejali tudi v svojih prispevkih. Poleg tega pa moramo ugotoviti tudi, eh, da. Eh, izvolitev predsednika Trumpa eh, pomeni preložnost eh, za Ameriko, kajti ZDA niso pripravljene sodelovati pri rešitvi tega konflikta. Naša odgovornost, torej odgovornost nas, evropejcev, je zato veliko večja kot kdajkoli prej. Zato je tako pomembna tudi francoska pobuda. Štiri vprašanja. Najprej Problem tako v Palestini, kakor v Izraelu je vodstvo. Eh, Netanjahu ali Abbas nimata politične, političnih zmožnosti, da bi bil eh, sporazum eh, sprejet. Vlada tako v Izraelu, kakor v Palestini, bi v primeru podpisa sporazuma padla. Torej, tudi Motivacija za to, da se usede za pogajalsko mizo, ni ravno velika. Kako bi lahko z eh, podporo Evropske unije rešili to težavo eh, problema političnega vodstva? Kako bi lahko poskrbeli za dejansko nadaljevanje mirovnega procesa, ki ga vsi potrebujemo? In še eh, drugo vprašanje. Rešitev dveh držav je eh, ambiciozen cilj glede na eh, trenutno situacijo na terenu. Ta eh, situacija je vedno bolj občutljiva in vedno bolj je ogroženo preživetje palestinske države. In še četrto vprašanje kaj lahko eh, stori Evropska unija glede to eh, ponovne kolonizacije, kaj eh, lahko naredi, da bi bila sprejeta rešitev dveh držav, kaj je z izdelki iz kolonij po objavi direktive iz preteklega leta. Tretje vprašanje. Konferenca, ki jo želi organizirati Francija. Eh, agenda eh, te konference bo ključnega pomena. Ne vemo, ali bo Izrael prišel eh, ali ne. Gospod Netanjahu je že pod pritiskom svoje vlade, da se konference ne udeleži. Ali bi lahko povedali kaj več glede na trenutno situacijo? Ponovn zagon mirovnega procesa, to je bilo že rečeno, je povezan tudi z arabsko pobudo. Eh, za mizo eh, se mora vzesti, vsesti celotna mednarodna skupnost. Vendar pa obstaja zadržanost določenih arabskih držav za izvedbo te pobude. Ali lahko spregovorite o možnostih, ki jih imamo, eh, da bi posodobili to arabsko pobudo? To je ključnega pomena.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 Najlepša hvala. Ves čas moramo razmišljati o miru, kajti eh, situacija stalnega konflikta ni spremljiva za vse. Izrael je nastal zato, da bi judovski narod lahko živel v miru. Današnja situacija pa je nespremljiva, nespremljiva za vse. Eh, judovsko skupnost v Izraelu, pa tudi za eh, muslimansko-arabsko skupnost. Eh, perspektiva rešitve dveh samostojnih držav je zelo pomembna in bi jo bilo potrebno uresničiti, kajti situacija je nevarna tudi za krščansko manjšino v arabskem svetu. Samo Če si bomo prizadevali za mir, bomo lahko tudi vzpostavili pogoje za mir. Vendar pa se mi zdi, da danes eh, izbiramo eh, slabšo pot. Vprašanje miru v sveti državi smo internacionalizirali. Palestinsko in izraelsko stran želimo prepričati, da je vse lepo in prav eh, da gre za verodostojne partnerje. posamezni izraelski ministri uh, se zauzemajo za rešitev dveh držav, ampak uh, ne vemo, kaj se dogaja v Gazi. Tam uh, vlada Hamas. Uh, torej, uh, to je politična organizacija. In ta politična organizacija ne spoštuje človekovih pravic, nevarna je za manjšine. Ampak premalo govorimo o tem ali pa o tem sploh ne govorimo. Predstavljajmo si, da bi bila vzpostavljena palestinska država. Ta država bi bila že od samega začetka neuspešna država, propadla država. Lahko bi mi očitali, da navajam argumente, ki so zoper mojo tezo, ki sem jo zastavil na samem začetku. Ne. Tako arabske, kot tudi izraelski strani moramo jasno povedati, kaj potrebujejo. Potrebujejo pravo demokratično vodstvo. Potrebujejo ustrezno politično vodstvo, ki bo tudi eh, verodostojno v družbi tako eh, da bo lahko zagotovljen mir. Naj še enkrat ponovim. Internacionalizacija tega vprašanja vzpostavlja napačno iluzijo, da imamo upravka z dvema verodostojnima partnerjema, ki lahko vzpostavita trajni mir. To ne drži. Mir v sveti deželi lahko vzpostavimo le z razumevanjem tega območja. Seveda, mednarodno mnenje je tudi pomembno, vendar pa ne smemo dovoliti izvajanja pritiska, kajti to, kar počnemo sedaj, eh, zgolj šibi perspektivo miru. Najlepša hvala. Uh, thank you and now uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Vautman, speseda je vaša. Dankjewel, mevrouw de voorzitter, en dankjewel, excellente sprekers, voor deze. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, in hvala lepa našim uh, gostom. Hvala lepa uh, za vaše prispevke. Zelo navdušena ravno nisem. Mislim, da nismo dobili ravno pozitivne slike prihodnosti. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj. Pretekli teden v Strasburgu smo imeli razpravo tudi z gospo Mogherinjevo na to temo. Zastavili smo nekaj vprašanj in e, ta vprašanja bi rada sedaj zastavila še enkrat. Prvič, nihče izmed vas ni povedal nič o tem, eh, kaj eh, želimo storiti s projekti, ki jih financira Evropska unija in ki so e, bili tako rekoč uničeni. Kot otrok sem se že naučila, da če uničiš lasnino nekoga drugega, moraš za to uh, potem tudi poravnati stroške. Torej, tukaj gre za projekte, ki smo jih mi financirali in ki so bili sedaj uničeni. In uh, zahtevati moramo povračilo stroškov. Nekateri so že govorili o številnih mirovnih pobudah za bližnji vzhod, ampak eh, pravega napredka ni bilo. To je bilo danes še enkrat povdarjeno. Eh, komaj da, pa obstaja tudi koordinacija med temi različnimi pobudami, ali ne bi eh, mogla Evropa prevzeti eh, pomembnejše vloge pri tej koordinaciji. Gospa Mogherini bi lahko mogoče izdelala natančen načrt z natančnimi roki. Obžalujem, da je situacija leta 2016 čezmeraj takšna. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Hadi Georgijo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Jaz eh, verjamem, da to, kar smo ravno kar slišali, nič, nič drugega eh, kot pa eh, fikcija. Nihče nima dovolj politične teže, da bi karkoli uresničil čestitam predstavnikom Francije za njihov predlog, ampak strinjam se s profesorjem, da pripravljamo konferenco prezgoda in da bi jo morali predstaviti. Ali je kje, kje kdo, ki bi lahko bil tako pogumen, da bi dejal, da Izrael ne želi nobene rešitve? še prav posebej sedaj po izvolitvi novega predsednika ZDA. Čutijo se bolj svobodne. Želijo nadaljevati v isti smeri. Podirajo domove. Iz domov izganjajo na tisoče palestincev. Pred nedavnim so izgnali več kot 1500 oseb in vzpostavili novo naselbino na območjih, kjer so preživeli palestinci. Celo stavbe gradijo z sredstvi Evropske unije oziroma jih uničujejo in jih nadomeščajo z naselbinami za Izraelce. nobene sile ni na tem planetu, ki bi lahko dosegla rešitev. Izraelska vlada nadaljuje v smeri, v kateri dela že leta. Profesor je dejal in s tem zaključujem, da ima Turčija določen vpliv na Hamas, da lahko Hamasu ukaže, kako se ravnati, kako ravnati v tem primeru. Ali ne vidite, da bo tudi Turčija država Hamasa? Kako naj torej od njih pričakujemo, da dajo dobre nasvete Hamasu? Odkar si Hamas prizadeva za uničenje Izraela, ni nobenih možnosti za rešitev, ste dejali. Ampak prislovnite sami sebi. E, strinjam se z vami, da Hamas to pravi ampak Izraelci so tisti, ki izvajajo agresijo nad palestinci, uničujejo palestinski narod. In naj dodam še nekaj besed. Ne bomo mogli najti rešitve. Nikoli pri napadih Izraelcev na gazo pred dvema letoma, če se pravilno spomnim, je umrlo več kot 3000 oseb v dveh mesecih. Ampak nikar ne pozabite, da je v istem obdobju da se je v istem obdobju uh, rodilo ravno toliko palestinskih otrok. Najlepša hvala. And, uh, Najlepša hvala, sedaj pa gospodu Ravn. Merci. Euh. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa za ta pojasnila, ki so bila deloma eh, zelo zanimiva, deloma pa tudi eh, razočarajoča. Še pred posebej, ko gre za Evropsko unijo, seveda obstajajo geopolitične analize, eh, razložili ste tudi razloge glede situacije na terenu. Rad pa bi se vrnil k sposobnosti Evropske unije, glede na to, da se nahajamo v Evropskem parlamentu, da vpliva na določene teme. Slišali smo pojasnila, eh, da je potrebno eh, mirovni proces izboljšati. Eh, mogoče se motim in če se motim, bom zelo vesel, ampak dejali ste, da uh, partnerja Evropske unije, torej izraelsko vlado, ne zanimajo eh, navodila, ki jim jih Evropska unija daje glede določenih eh, tem, recimo, ko gre za kolonije ali pa za proizvode, ki prihajajo iz eh, kolonij. Naj bo to Evropski parlament ali pa Evropska unija. Leta 2012 ali pa kasneje, leta 2015, smo opozorili, da proizvodi iz izraelskih kolonij ne bi smeli eh, prodreti na evropsko tržišče, če ne bi bili jasno označeni kot eh, proizvodi iz izraelskih kolonij. Kaj te, glede na mednarodno pravo, te kolonije niso priznane in zaradi tega teh eh, proizvodov ne moremo obravnavati kot proizvode, ki spadajo v običajni trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Izraelom. Gospod Gentilini, Evropska komisija je eh, varuhinja pogodb in glede tega se strinjamo. Eh, seveda eh, cenimo delo, ki ga opravljate, cenimo vaše napore, ampak pri tej konkretni temi me zanima, ali Je Evropska unija kaj storila glede označevanja izdelkov, ki prehajajo, prihajajo iz uh, izraelskih kolonij? Uh, in uh, na uh, vinu, ki prihaja iz Izraela v Franciji, piše, uh, da uh, je iz uh, Izraela in to ni ustrezno. v Palestini je prišlo do uničenja šol, eh, igrišč in tako naprej. Eh, in eh, to uničenje je povzročila izraelska vlada. Ali bo Evropska unija zahtevala povračilo stroškov, kajti te strukture so bile deloma financirane z evropskimi sredstvi. In če ne, zakaj Evropska unija tega ne stori? Eh, zakaj eh, ne izplačamo eh, zneskov, ki bi jih morali izplačati Izraelu v okviru naših sporazumov. In gospod Vilmon, samo eno vprašanje. Gospod Fabius, minister za zunanje zadeve Francije, je dejal, da je vprašanje priznavanja palestinske države neposredno vezano na prisotnost Izraela v pogajanjih. Če Izrael ne bo želel za pogajalsko mizo, ali to pomeni, da potem. Uh, Ali to pomeni, da bo potem uh, francoska vlada uh, sledila besedam, ki jih je nekoč izrekel uh, minister za zunanje zadeve? Gospod Adaktuson. Uh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, dve vprašanje imam in skušal bom biti kratek. Prvo vprašanje je za gospoda Vilmono. Palestinski centr za javno mnenje pravi, da le 33 odstotkov palestincev podpira eh, palestinsko vlado, eh, ki podpira francosko pobudo. 34 odstotkov jih meni, da ta pobuda zahteva, z, uh, ustreza zahtevam palestincev. Eh, ta pobuda potrebuje podporo na obeh straneh. Eh, torej, kako nameravate doseči napredek? Predsednik Mahmud Abbas je zavrnil popoln, ponovn zagon mirovnih pogajanj, če tudi je predsednik vlade Izraela eh, povabil gospoda Abasa k sodelovanju. Gospod Netanjaho je tudi izrazil pripravljenost, da odide v Ramalo in da spregovori v eh, palestinskem parlamentu. Povabil je tudi gospoda Abasa, da naslovi izraelski parlament. Kako Evropska unija in Evropska eh, komisija vplivata na palestinsko vodstvo, eh, da bi se brez obotavljanja vrnilo k pogajalski mizi. Najlepša hvala. Now... Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Freundu. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Čudovito večerjo smo imeli včeraj zvečer z skupino mladih voditeljev eh, iz Izraela in Palestine. In tudi ko so sedeli v isti sobi, smo imeli občutek, da eh, se med njimi eh, nahajajo oceani. In zato je tako zelo pomembno, da vzpostavimo zaupanje. Zaupanje je temeljni problem. Ampak eh, rad bi vam zastavil vprašanje v zvezi z dvema ameriškima predsednikoma. Eden je bil ameriški predsednik Jimmy Carter in ta je napisal članek danes v časopise New York Times. Pozval je trenutno vlado, torej odhajajočo administracijo Baracka Obame, da uh, prizna Palestino, kot so to storile številne druge države. In zanima me, ali lahko Alan ali pa kdorkoli drug to eh, pokomentira. In ali menite, da je to eh, možnost za nekaj naslednjih tednov, dokler eh, ne prevzame vajeti Donald Trump. In posem se strinjam z vami, da ne vemo nič o Donaldu Trumpu in njegovi politiki za bližnji vzhod. Pravzaprav nič ne vemo o njim. In pika. Ampak to, kar je povedal, je bilo, eh, da so Izraelci sjajen narod. Eh, rekel je, srečal sem se z vsemi, to je čudovita država, čudovita država res. Eh, ampak sicer ne moremo ničesar razbrati iz njegovih izjav. Ampak v intervjuju z New York Timesom je dejal, da bi bil uh, Gerard Kučner odlična osebnost, če bi si prizadeval za mir na Bližnem vzhodu in že tako ali tako je odlična osebnost. Eh, sprašujem se, ali je to še ena izmed tistih čudnih idej, eh, ki si jo je zamislil eh, gospod Trump. Ali je to verodostojna ideja? Hvala lepa. Sedaj pa gospod Van Orden. Hvala lepa, gospod predsednik. Um, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Nekdo je prej govoril o uh, pomankanju pozornosti za strani ZDA glede na uh, menjavo predsednika, ampak podobne težave imamo tudi druge, recimo v Franciji, m, mm, kjer so pred vrati predsedniške volitve in bo najbrž prišlo do spremembe administracije. Torej, uh, ne vem, ali bo Francija bolj osredotočena na uh, bližnji vzhod. Uh, kot eh, kdorkoli drug. Zastaviti si moramo tudi vprašanje, ali želimo nadaljevati eh, z nesmiselnimi gest, gestami, ali res eh, želimo zagotoviti upanje in nasprotju z mnenjem nekaterih kolegov. Si ne morem predstavljati, da bi si katerakoli druga država bolj želela mir kot Izrael, mir, varnost in svobodo. Netanjahu eh, želi rešitev dveh držav. Na to ne smemo pozabiti. In Izraelci so zapustili Gazo in Gaza je v rokah teroristične organizacije. Torej, prebivalci Gaze nimajo nikakršne svobode pod uh, Hamasom. Ne pozabite, da je bil Izrael eh, tarča napadov eh, že eh, od samega začetka svojega obstoja. To je zelo eh, majhna in zelo ranljiva država in tega nikakor ne smemo pozabiti. In sedaj je vloga Evropske unije. Evropska unija seveda želi postati pomemben akter na mednarodnem prizorišču. Mogoče bi namesto tega in tem, tukaj bom nadaljeval z tem, kar je povedal moj kolega, bi morala uporabiti svoj vpliv in bi morala skušati prepričati palestince, eh, da eh, spremenijo svoje stališče, kajti mi eh, najbolj podpiramo palestince v finančnem pogledu. Kaj pa dobimo v zameno? Kakšno politično težo imamo? Prav nobene, nobenega napredka ni bilo v eh, Palestini in eh, nobenega napredka na poti eh, k ponovnim pogajanjem. Mogoče bi se na mesto neke velike geste Evropska unija morala osredotočiti na manjše korake, recimo na izboljšave mejnih prehodov med Zahodnim bregom in Gazo. Tukaj gre za sporazume uh, med palestinci in pa Izraelom in uh, pomoč Evropske unije bi bila zagotovo zelo dobrodošla. Veliko je praktičnih projektov, kjer bi lahko bila Evropska, Evropska unija v pomoč na mesto, da eh, zbujamo uh, napačna pričakovanja uh, na mednarodnem uh, prizorišču v zvezi z priznanjem. Edina možnost eh, za rešitev eh, so dvostranska pogajanja med palestinci in izraelci in tega se vsi zelo dobro zavedamo. Storiti moramo vse, kaj je v naši moči, da jim pomagamo, eh, ne pa, da govorimo o nekakšnih daljnih možnostih. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Vajgla. Najlepša hvala. mislim, da so uh, udeleženci panela po tej razpravi razumeli, zakaj Evropska unija ne more igrati nobene vloge v mirovnem procesu na Bližnjem shodu. Naša stališča so, si diametrično nasprotujejo. In uh, govorimo dva povsem različna jezika. Ne gre za priznanje Izraela in pa za zagotovilo in pa prepričanje, da ima Izrael pravico do obstoja, da ima pravico do eh, varnosti znotraj svojih meja. Ne gre za obsodbo eh, vsakogar, ki želi uničiti to eh, državo. Vsekakor to ni sporno v Evropi to, o čemer moramo razpravljati, je, kaj lahko storimo, da bi ta proces pospešili, kajti eh, tukaj gre za proces zgolj na papirju in za mir zgolj na papirju, kajti tega procesa sploh ni in tudi miru ne. Torej, skušal bom zastaviti nekaj vprašanj. Zelo zanimivo je, da govorimo o odnosu med eh, Izraelom in Palestino, o tem, da je rešitev dveh držav uh, Fata Morgana in da postaja vedno bolj uh, oddaljena Fata Morgana. Uh, ne govorimo o instrumentih, ki so resnični in ki so nam na voljo. Evropska unija bi lahko za temi instrumenti igrala pomembno vlogo. Kot je prej omenil profesor, imamo francosko pobudo, imamo uh, arabsko pobudo za mir in imamo mednarodno pravo in uh, na to ne smemo pozabiti. Imamo instrumente mednarodnega prava in mednarodnega humanitarnega prava. In te instrumente je potrebno uporabiti. Če se bomo držali mednarodnega prava, potem uh, bomo hitro ugotovili, da Izrael ni le demokratična država v regiji, ampak je tudi država, kjer eh, se kršijo demokratična določila in sicer hudo kršijo, ko gre eh, za temeljno obravnavo drugih, recimo palestincev, eh, ali pa ko gre za 800 otrok v zaporih, ali pa za 5000 in več otrok zapornikov v povsem neustreznih eh, pogojih administrativnega pripora. Poslanci so eh, v zaporih in tako naprej in tako naprej. Torej, bodimo pošteni. Lahko si prijatelj Izraela, krati pa izpostaviš eh, ta vprašanja. Drugače, ne bomo mogli poskrbeti za nekakršen premik. Danes sem dobil informacijo, ki bi jo rad delil z vami. V pismu gospe Mogarinjevi je skupina nevladnih organizacij poskusila našo in vašo pozornost usmeriti na to, da je maja lani pričel potekati projekt, pravni projekt, pravosodni projekt eh, z evropskimi finančnimi sredstvi. Gre za harmonizacijo zaslišanja v različnih državah z namenom spopadanja eh, z mednarodnim pravom. In uh, ta projekt izvaja Izraelska univerza, vključeno je Ministrstvo za uh, javno varnost v Izraelu, uh, Ministrstvo v Belgiji, v Španiji, na Portugalskem in tako naprej. In ta projekt govori sam zase, kaj te tehnike zasliševanja v Izraelu dobro poznamo in uh, palestinci jih poznajo še toliko bolje. Torej, kako lahko sodelujemo pod takšnimi pogoji v okviru takšnega projekta? Kako uh, lahko uh, nadaljujemo, uh, kot uh, da se ne bi nič spremenila? Hvala lepa, gospod Lopes. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da se lahko strinjamo, da Eh, ta konflikt traja vedno dlje in dlje, da eh, jasne rešitve ni in eh, ostati je potrebno pri mednarodnem pravu, pri mednarodni rešitvi. Politične sile v regiji tudi niso pripravljene prevzeti stroškov morebitnih pogajanj. Od leta 2006 je komaj da prišlo do kakšnega premika, budimo pošteni podana je bila pobuda zunanjega ministra Kerrija, ampak uresničena ni bila nikoli. Sedaj pa bi rad zastavil vprašanje prvič. Kako se vrniti k pogajalski mizi, če pa imata obe po pogajalski strani drugačne predpogoje? Ena stran želi dvostranske pogovore, druga želi nekaj drugega, palestinci želijo najprej razjasniti določene zadeve, kot recimo meje eh, in pa ozemeljska vprašanja. Izraelci nimajo nobenih predpogojev. Torej, kako eh, ti dve strani spraviti za isto mizo, če pa je med njima tako visok zid? Drugo vprašanje, kakšen vpliv ima Evropska unija? Govorili ste o svoji vlogi. Eh, tudi poslanci različnih eh, mnen so govorili o naši vlogi eh, na tem ozemlju. Kaj lahko dejansko storimo? Ja, seveda imamo instrumente, kot recimo eh, trgovinski sporozum z Izraelom ali pa finančno podporo palestinski oblasti, ampak kaj lahko storimo, da bi dejansko dosegli rešitev dveh držav? Ali bo ta rešitev sploh kadarkoli mogoča? Iz praktičnih razlogov. In še prav posebej potem, eh, ko je prišlo do eh, ponovne gradnje naselbin. Po spostavitvi tabule rase. Kako je to sploh praktično izvedljivo? In še zadnja točka in gre za spravo med palestinci. Ali je to sploh mogoče? Je mogoča sprava med palestinci? Najlepša hvala. Gospod Preda, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Želel sem le povedati, da smo že imeli razpravo pretekli teden na plenarnem zasedanju in imam občutek, eh, da poslušam odmev tega, kar smo že povedali eh, na plenarnem zasedanju. Naša skupina je predlagala, da bi o tem najprej razpravljali v odboru za zunanje zadeve. Vedno sem. Uh, žalosten, eh, ko vidim, kako majhno je eh, navdušenje med našimi kolegi nad eh, neposrednimi pogajanji. Mislim, da bi morali skušati biti koristni, da bi morali zahtevati brezpogojna pogajanja, kajti v nasprotnem primeru bomo zašli v to stigmatizacijo, Eh, enega izmed akterjev v regiji. Najlepša hvala, hvala lepa Kristjan Preda. Sedaj pa bi prosila vse tri paneliste, da odgovorijo na komentarje in vprašanja. Predlagala bi 5 do 7 minut za vsakega in uh, gledala bom na uro. Začela pa bi v obratnem uh, vrstnem redu. Najprej uh, eh, dr. Ben Meyer, potem gospod Vimu in gospod Gentilini. Izvolite. Um, Najlepša hvala. Ja, vprašali ste, če lahko napovemo, kaj bo storil predsednik Trump. Mislim, da nima smisla, da dajemo takšne napovedi. Uh, Ampak kar se tiče izraelsko-palestinskega konflikta, mislim, da lahko eh, napovem, da bo predsednik Trump še naprej podpiral Izrael. Na podlagi tega, kar vem sam, eh, še vedno verjame v rešitev dveh držav. Nima pa akcijskega načrta ali strategije glede tega, kako bi se uh, nova administracija lotila tega projekta. ZDA so ključnega pomena, so kritične in nepre, nepogrešljive pri razrešitvi tega konflikta. Tega nisem zanikal. Rekel sem le, da se ZDA sedaj ne bodo učinkovito vključevale v ta postopek, prav zaradi tega bi lahko Evropska unija pripravila teren na nek način. Ne bo nadomestila ZDA, samo pripravite lahko teren tako, da bodo potem čez naprimer dve ali tri leta, eh, da boste obe strani bolj pripravljene prisluhniti temu, bolj pripravljene popuščati, torej ko se bodo eh, resnejša pogajanja začela. Pa še nekaj, ločiti moramo med Izraelom kot državo in njihovo vlado. Strinjam se z gospodom Vimonom. Ankete v Izraelu in Palestini pravijo, da ljudje podpirajo rešitev dveh držav, ampak z vladami imamo težave. Ja, sam imam. Uh, Sam sem dovolj pogumen, da lahko rečem, da tako izraelska kot eh, palestinska vlada nista pripravljeni popuščati na tak način, da bi se dosegla rešitev dveh držav. Če bi eh, Netanjahu to storil, bi njegova vlada razpadla. Zakaj? Zato člani njegove koalicije zelo jasno povedali, da si želijo priključiti Zahodni breg, predvsem gospod Naftali Benet to božne. Ko je govora o Hamasu, eh, moramo vedeti, da bo Hamas moral biti del kakršnega koli mirovnega postopka. Iluzija je, če pričakujemo, da bomo lahko sprejeli mir z palestinskimi oblastmi in ignorirali Hamas. Hamas javno sicer pravi, da želi uničiti Izrael, ampak eh, sam dobro vem, da razumejo, da bo Izrael ostal in da si želijo najti način, kako bi lahko soobstajali. Arabska pobuda za mir eh, lahko predstavlja nek način za izhod. Tukaj namreč države, kot so Turčija, Katar in druge, ki lahko vplivajo na Hamas, lahko vstopijo v pogovor z njimi tako, da bo Hamas sprejel trenutne razmere na terenu. Arabska pobuda za mir jim lahko torej ponudi to podporo, da se začne razprava. O tem je mogoče povedati še veliko, lahko bi razpravljali dolgo, ampak. Eh, načelo tukaj, po mojem, velja. Tisti, ki ste že bili v stiku z Hamasom, z Turkijo, Turčijo in z Katarjem, kot sem bil sam, so verjetno slišali podobno kot jaz, namreč da je to na vsak način možno. Lahko bi naštevali napake, ki so jih storili izraelci ali palestinci v preteklosti, brez težav. Nihče ne pravi, da so ali palestinci ali izraelci, tukaj je brez madežev. Obojni so naredili veliko napak in še vedno delajo grozljive napake. Lahko razpravljamo, kdo je bolj kriv in koga moramo bolj obtoževati, ampak jasno je, da okupacija ni vzdržna, da je potrebno zaključiti. Vprašanje pa je, kako bi lahko to storili in od če to želimo, moramo razpravljati o različnih elementih, ki smo jih preslišali. Prav v tem pa je največja težava. Kar se tiče fr francoske pobude, dvomim, eh, da bi obstajala mednarodna pobuda, mednarodna konferenca, ki se je izraelci in eh, palestinci ne bi udeležili pa bi bila učinkovita. Vodstvo Izraela in Palestine se more udeležiti takšne konference, ampak eh, naprimer Netanjahu se tega ne bo udeležil, če ima občutek, da bodo na nj pritiskali. Povedati mu je potrebno, da je to konferenca, ki bo začela postopek sprave, da na tej konferenci ne bo eh, potrebno popuščati, vsaj ne preveč. Razumeti pa mora, da potrebujemo postopek sprave, zato da se ta dva naroda zbližata in da se uh, zmanjša to nezaupanje in ta uh, iluzija, da lahko eni ali drugi prevladajo in dobijo vse, kar si želijo. To je potrebno, po mojem mnenju, in brez tega konferenca verjetno ne bo učinkovita. Kar se tiče tega, da je predsednik Carter prosil Obamo, da naj prizna Palestino, še preden zapusti eh, svoje predsedniško mesto, mislim, da je to slab na svet. Namreč eh, takšno priznanje na terenu ne bi spremenilo nič po vsej vrednosti. Edino, kar bi lahko storilo, je, da okrepi ekstremistične težnje v izraelski družbi. Poleg tega ne bo nobenega mehanizma, ki bi prisilil Izraelu to, da to sprejme. Poleg tega bo čez dva meseca prišel predsednik Trump in povedal, da on tega ne bi storil. Torej, samo zato, ker bi predsednik Obama to storil, to ne bi imelo dolgoročnega učinka. Mislim, da je gospod Carter tukaj v zmoti. Mislim, da to, kar počnejo francozi, torej pobuda francozov za pomočjo Evropske unije ne bo nekaj nesmiselnega. Ne smemo pustiti, da se situacija ostane takšna, kot je. Ukrepati moramo, da se bo situacija na terenu spremenila, namreč eh, trenutno se stvar razvija v takšni smeri, da je ne bo mogoče več spremeniti, da bo možnost mira popolnoma nemogoča v prihodnosti. Prav zato potrebujemo postopek sprave, zato da se upočasnijo oziroma preprečijo težnje na terenu, ki potekajo trenutno, ki bodo praktično onemogočile eh, rešitev dveh držav. Moram končati ali imam še čas za en komentar? Ne, potem pa bom tukaj končal. Hvala lepa, gospod Ben Meir. Sedaj pa dajem besedo gospodu Vilmonu. Jaz se bom poskušal držati teh časovnih omejitev in odgovoril eh, na vprašanje, ki ste mi jih zastavili. Prvič, kar se tiče konference in glede tega, ali bo eh, izraelska vlada prisostovala pri tej konferenci. No, zaenkrat ne. Ustrajajo od začetka, da se ne strinjajo za našo pobudo, In sedaj, ko govorimo o konferenci, kot jo načrtujemo, so nam povedali, da ne nameravajo se udeležiti te konference. In to smo si seveda zabeležili, bomo upoštevali. Pravzaprav razmišljamo o tem, kako bi lahko nadaljevali za to konferenco in eh, kako bi se lahko izognili situaciji, ko na konferenci ne boste prisotni obe dve strani, torej ko nikogar ne bi bilo, ko bi bila samo ena stran, bi, bi imeli neuravnoteženo situacijo. Temu še, se želimo izogniti in želimo rešitev. Kot je povezal profesor Ben Meir, tukaj ne gre za konferenco, ki bi rada pritisnila na eno ali na drugo stran. Ne želimo si, da bi bila to kontroverzna konferenca. Želimo pa vzpostaviti nekaj temeljnih eh, podatkov, temeljnih načel, eh, na katerih bi se potem lahko nadalje gradilo. Vidimo, da se stvari razvijajo v napačno smer in prav zato mislimo, da ni brezpredmetno, da se ponovi ta temeljna dejstva. Celo potrebno je v določenih primerjih, glede na to, da se nam zdi, da je načelo rešitve dveh držav nekaj, kar se vse bolj odmika od realnosti. Poleg tega ste me vprašali nekaj glede podpore palestincem. Če obstaja nekdo, ki je francosko pobudo že od začetka podpiral, so to palestinci. Že od začetka so rekli, da je to nekaj, kar lahko podprejo, da jim je všeč, morda imajo celo previsoka pričakovanja od naše pobude. Torej, stvari, ki jih slišimo iz anket in podobna sporočila, ki jih dobivamo, ne vem, kako je s tem, ampak. Sporočilo palestinskega vodstva in njihove oblasti je bilo zelo jasno in nedvoumno. In to moramo upoštevati. Tukaj bi se rad eh, navezal na profesorja Bermeirja, ki je govoril o časovnici in o tem, ali bilo bolje preložiti konferenco na kasnejši datum. No, mislim, da ni nikoli res primeren čas, ali bomo to storili preden gospod Trump postane predsednik ali potem. Odločiti se pač moramo, kaj bomo storili in francoska vlada to tudi podpira. Če bomo konferenco preložili in. Uh, bo nova administracija prosila za dodaten čas, da o tem razmisli, potem to ne bo le preložitev za nekaj mesecev, ampak veliko dlje. Profesor Ben Meir je govoril o tem, da moramo pripraviti temelje, tako da bo sprava potem čez leto ali dve mogoča in prav zato je pomembno, da, da s tem začnemo kar se da hitro. Tretje vprašanje je govorilo o eh, priznavanju. Ko smo začeli z pobudo, je bila to aktualna tema, ampak eh, govorili smo o tem, da lahko sprememo možnost priznanja, če pobuda ne uspe. Eden izmed eh, ključnih argumentov te povezave je bil ta, da veliko partnerjev, ki bi nas lahko podprlo, izkazuje določene pomisleke glede tega, da bi se pridružili pobudi, ki bi eh, na koncu postopka pomenila priznanje. Veliko naših partnerjev je to torej vznemirjalo in zato smo to nekako pustili ob strani. Francoska vlada je povedala, da bodo oni sami odločali o priznavanju palestinske državnosti, to je eh, nacionalna zadeva in ni povezana z pobudo, v katero bi radi vključili kar se da veliko partnerjev iz mednarodne skupnosti. No pa še zadnji komentar, potem pa bom eh, tudi zaključil, gospa predsedujoča. Slišal sem nekajkrat, da bi bilo potrebno pobudo internacionalizirati in da bi morali govoriti samo o neposrednih pogajanjih. Tudi mi si želimo eh, neposrednih pogajanj, tako da ne bo pomote. To je naš namen. Želimo se, da bi obe strani spet segli za pogajalsko mizo. Mi bi radi ustvarjali torej pogoje za to, da se pogajanja nadaljujejo. Torej ne obstaja nobena nekompatibilnost med tema dvema zadevama. Mislim, da se v bistvu podpirata. Tega si namreč želimo. Pa še, kar se tiče internacionalizacije. že profesor Ben Meir je na začetku govoril o soobstoju. Tako pač je in s tem moramo živeti in enako velja tudi z internacionalno dimenzijo eh, tega postopka. Kdo podpira palestince, kdo po drugi strani trguje z Izraelom, podpira njihove raziskovalne programe in tako naprej. To je mednarodna skupnost, to je Evropska unija, ZDA, Rusija in tako naprej. Torej, mi imamo neposreden interes v tem, da bi se v tej regiji zavladal mir. Gre namreč tudi za našo varnost in našo stabilnost. Če želimo torej zgraditi nekakšen zid med mednarodno skupnostjo in situacijo v tej regiji, bi bilo relativno nerazumno. To ne bi bilo v skladu z realnostjo na eh, terenu. Hvala. Eh. Hvala, gospod eh, Vimon. Zdaj pa še gospod eh, Gentilini. Hvala lepa, hvala za te komentarje in vprašanja. Poskušal bom odgovoriti. Prvič, kar se tiče vloge ZDA, vloge Evropske unije v primerjavi z ZDA in tako naprej. Slišali smo nekaj vprašanj o teh razmerjih. Naj bom čisto jasen. Evropska unija je veliko bolj močna, če sodeluje z mednarodnimi partnerji. To sem želel povedati. Evropska unija ima takrat tudi več politične teže. O tem smo tudi govorili. Torej, združeni smo močnejši. Morda je to očitno, ampak zdi se mi, da ni. In pomembno je, da to upoštevamo. Prav zato smo tudi vložili veliko truda v eh, delo z našimi partnerji v kvartetu. Prav to je tudi razlog, zakaj delamo na podlagi stališč, eh, stališč sveta in tako naprej. Kar se tiče nove administracije v ZDA, tudi sam sem bil prejšnji teden v Washingtonu in uh, se strinjam z že povedanim. Definitivno je, da mora Evropska unija tukaj postati bolj dejavna, namreč skupaj smo močnejši in eh, skupaj lahko poskrbimo za napredek. Sam na terenu to jasno vidim, namreč eh, obe strani najdeta podporo pri različnih partnerjih, ampak združeni smo močnejši in morda nam lahko uspe. To sem želel povedati. No sedaj pa k drugi temi, kar se tiče pripravljenosti obeh strani na pogajanja. Ena stran eh, se želi udeležiti sestankov, druga pa ne in potem kakšna je vloga Evropske unije tukaj. Podaril bi rad nekaj stvari, ki ste jih povedala že kolega. Nihče ne more v pogajanjih nadomestiti obeh strani. Nihče torej ne more nadomestiti neposrednih pogajanj med obema stranima. To je jasno in je tudi jasna podlaga za nadaljne delo. Potrebujemo pa spremljevalne mehanizme, to je pomembno naša ambicija je, da bi takšen spremljevalni mehanizem spostavili z regionalnimi partnerji, z Evropsko unijo, ZDA in drugimi akteri tukaj. Pomembno je torej, da smo združeni na mednarodni fronti. Včasih to sploh ni samo vprašanje tega, kar lahko storimo, ampak vprašanje politične volje. Torej, glede tega, kako lahko nadaljujemo, kaj je naslednji korak, mislim, da ne rabimo izumljati tople vode. Lahko bi ponovno vzpostavili pogoje, ko so pogajanja potekala dobro. Namreč ne smemo pozabiti na majhne, praktične, konkretne korake, ki so zelo pomembni. Ponovno se to morda zdi očitno, ampak. Eh, Naravno je, da gremo od bolj preprostih vprašanj, potem pa šele začnemo z težjimi vprašanji. Kot rečeno, potrebna pa je politična volja. Strinjam se tudi z tistimi, ki so govorili o gazi. Gre za ključno vprašanje in nikoli ni dovolj razprav o pomembnosti gaze. Tukaj imamo različna poročila glede tega vprašanja, problem eh, tega, da je dostop zaprt, da imamo tukaj zbiranje vojaških sil. Tako naprej. Evropska unija je tukaj zelo dejavna preko lastnih kanalov. Konec koncev pa tudi potreba po spravi. Po načelih kvarteta in po načeljih PLO je sprava še vedno eh, ključnega pomena. Potem pa vprašanje območja C, tudi to ste omenili in eh, kar se tiče rušenja eh, hiš. Poročilo sodišča je govorilo o tem, kar celo poglavje je bilo namenjeno samo temu, kar se dogaja na Zahodnem bregu in še posebej v območju C. Še enkrat, eh, združeni smo lahko močnejši. Mislim, da ne smemo podcenjevati tega, kako pomembno je, da na enak način razumemo razvoj na tem območju in kako želimo nadaljevati. Pomembno je, da neprestano izvajamo pritisk. Evropska unija ima tukaj gotovo veliko interesov naša delegacija v Tel Avivu ima strukturiran dialog z izraelskimi oblastmi. Ta ni preprost, ampak vseeno je pomembno, da ne prenehoma izvajamo pritisk. Kar se tiče navajanja izvora na izdelkih, tukaj je odgovor precej jasen. Če nakratko povem, vedno je pomembno, da jasno razlikujemo, kaj so pristojnosti EU in kaj pristojnosti držav članic, predvsem, ko gre za izvajanje določenih stvari. Žal mi je, ampak eh, ne morem odgovoriti na vprašanje o projektu Lawtrain. Žal eh, tega ne vem, ampak eh, nisem seznanjen s tem, torej, ampak bom se sestavil z kolegi iz drugih oddelkov in vam bom odgovoril. Hvala. Tak to stank. Najlepša hvala, hvala vsem panelistom in tudi kolegom, ki so komentirali ter zastavljali vprašanja. Mislim, da lahko sedaj zaključimo z razpravo pri tej točki. Najlepša hvala. Um, uh, Spoštovani kolegi, mislim, da lahko nadaljujemo z razpravo. Poročilo eh, torej o, poro o Bosni in Hercegovini. Gospod Preda, vam bom kar predala besedo. ste namreč poročevalec. Izvolite. No, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Danes se pogovarjamo o poročilu o Bosni. Komisija je pred eh, tremi tedni predstavila poročilo na to temo. Besedilo je zaenkrat na voljo zgolj v angliškem jeziku, ampak prepričan sem, da jih bodo kolegi in kolegice odpustili za to naša ideja je bila ta, da postopamo malce hitreje kot eh, lani in da, če le mogoče, na plenarnem zasedanju glasujemo februarja 2017. To je pomembno leto za to državo, zato ker eh, želijo oblasti Sarajeva dobiti status države kandidatke še pred eh, koncem leta tega leta, se pravi pred koncem leta 2017. Poleg tega je treba upoštevati eh, specifiko leta 2016. Leto 2017 ni volilno leto in to je treba izkoristiti. Ne smemo ustrajati pri uh, volilnih letih. Kot vemo, se v volilnem letu vse ustavi. Poročilo komisije je drugo pozitivno poročilo o Bosni in Hercegovini in eh, država je sedaj prosila za status države kandidatke in sicer zato so zaprosili eh, februarja 2016. na to po pristopu eh, Hrvaške smo eh, parafirali eh, sporazum, na to imamo tudi sporazum o dokončanju koordinacijskega mehanizma in sicer augusta leta 2016 po letih in letih blokade. Svet ministrov je to sprejel 23. augusta 2016. imamo tudi agendo za reforme in zato eh, smo dosegli konsens v eh, svetu. 20. Eh, septembra je svet o tem razpravljal in svet se je odločil, da izda mnenje komisiji v zvezi s kandidaturo in kot ponavadi gre za vprašalnik v začetku. um, meseca bo komisar Han uh, odšel v Sarajevo zaradi tega. Ta evropska pot je velik korak naprej za Bosno in Hercegovino. In eh, spodbuditi je treba oblasti v eh, državi, da sodelujejo potrebujemo en sam eh, odgovor na vprašanje in upam, da eh, se stvari ne bodo prelagale tako kot eh, v preteklosti. Potrebujemo en odgovor na vprašalnik in oblasti se morajo zediniti v zvezi s tem. proces bodo spremljale morda tudi misije na terenu, tako da bo vsak imel priložnost, da se izrazi. Je pa odgovor na vprašalnike enoten odgovor, ne moremo imeti uh, odgovorov uh, po entitetah, po političnih uh, skupinah oziroma strankah in tako naprej. Pozdraviti je treba uh, napredek, ki je bil dosežen pri izvajanju reform. Oblasti so se resnično uh, eh, zavezali k eh, zapletenim uh, socioekonomskim reformam. S tem je treba nadaljevati. Potrebujemo konkretne rezultate za državljane. Drugače bodo ugotovili, da mi zahtevamo reforme, oblasti reforme izvedejo, nekih posledic oziroma prednosti za družbo kot takšno pa ni. V tem kontekstu je treba izpostaviti dvoje. Reforme morajo iti on kraj eh, političnih eh, razdelitev in etničnih eh, razdelitev. Ne sme priti do blokade. Konsens o evropski poti pa je treba prevesti v. ustrezno vladavino prava, boriti se je treba proti korupciji in proti organiziranemu kriminalu. Reforma pravosodja in eh, javne uprave je bistvenega pomena. In pri tem ustrajamo. Včasih namreč pozabimo, da brez ustrezne pravne države, brez boja proti korupciji, ki ga podpirajo politične stranke, napredka ne bo. Politične stranke so tiste, ki morajo počistiti pred lastnim eh, pragom, tako da korupcije v politiki ne bo več. Kar se tiče mehanizma za koordinacijo, je bil ta sprejet, to je dobro, ni pa to dovolj, ni pa to konec zgodbe. Eh, na vseh ravneh ga je treba izvajati. Zmogljivosti direktorata za evropsko integracijo je treba okrepiti. Tam eh, delajo dobri ljudje in pomagati moramo, eh, tako da zagotovimo bolj očinkovito delo tega direktorata za evropske integracije. Še nekaj lahko najdemo v mojem eh, poročilu in eh, strinjam se s kolegom eh, Picelo. In to je odbor za pridružitev in stabilizacijo. Takšnega odbora nimamo in to je škoda. Še vedno zaradi političnih ambicij, ki so nerealne, nismo spostavili tega odbora. In resnično še enkrat zahtevam, ne vem, koliko, smo, koliko krat smo to že omenili, zahtevam od političnih voditelje v Bosni in Hercegovini, da je to instrument, ki jim bo pomagal. To ni nek eh, forum, kjer se odločamo, je pa to nekaj, eh, neka možnost za izmenjavo mnen eh, s poslanci, s parlamentarci in tako naprej. In to je dobra stvar, to smo naredili tudi drugot in Bosna in Hercegovina je edina država, kjer nimamo te možnosti in to se mi zdi popolnoma nespremljivo. Tudi uh, predsedniku, ki bo jutri eh, tu, bom lahko to povedal. Eh, mislim, da eh, imajo veliko odgovornost v zvezi s tem. Na to glede lokalnih volitev, ki so potekale oktobra, lahko povem takole. Mislim, da so se dobro odvijale, čestitke oblastem, smo pa zaznali dva incidenta, kar je škoda najprej v eh, stolcu. Eden od eh, kandidatov je blokiral eh, volitve, kar pomeni, da državljani niso mogli glasovati, kar je seveda nespremljivo. Nažalost pa ponovno državljani oziroma prebivalci Mostarja niso mogli eh, glasovati. Vsi so dejali, eh, razrešili bomo te težave, ampak eh, smet, spet smo se znašli v isti situaciji kot pred nekaj leti brez volitev v Mostarju. Kljub temu, da je to mesto izjemno pomembno za Bosno in Hercegovino. Boj proti korupciji sem že omenil, dodal pa bi še tole. Zadnje javnomnenjske raziskave oziroma raziskave uh, Transparency International uh, pravijo, da 80 odstotkov ljudi meni, da oblasti slabo oziroma zelo slabo odgovarjajo na uh, korupcijo. In to je precej jasno, nekaj treba narediti. V poročilu izpostavljam politizacijo, fragmentacijo, ne sposobnost eh, oblasti in pozivam k odpravi eh, te fragmentacije. Kar se tiče spoštovanja vladavine prava, je treba upoštevati eh, sodbe ustavnega sodišča. Predsednik sodišča je dejal, da 92 eh, sodb sodišča ni eh, bilo izvedenih. Še posebej eh, reč problem, problem je zadeva v zvezi z referendumom 25. septembra v Republiki Srbski, ki je v nasprodju z odločitvijo ustavnega sodišča. Na vkljub našemu trudu, na vkljub prijateljem eh, Bosne in Hercegovine, nismo uspeli prepričati gospoda Dodika, da to ni prava pot naprej. On eh, raje posluša gospoda Putina. dva dni po referendumu je namreč povabil gospoda Putina k sebi, tako da bi pokazal, kdo je referenca v Bosni in Hercegovini. V Republiki Srpski jim ni mar za Brusel, zanima jih Moskva. In to je jasen signal poleg nasprotovanja odločitvi ustavnega sodišča. Na to boj proti organiziranemu kriminalu obstaja potreba po Eh, koordinaciji zadevnih organov na različnih ravneh. Glede človekovih pravic eh, še vedno čakamo na strategijo, enako velja za boj proti diskriminaciji. Dovolite mi, da se sedaj eh, lotim končnih sklepov. V vsakem letnem poročilu spostavljamo tiste največje pereče težave, naprimer konvencija o človekovih, konvencija o človekovih pravicah imamo eh, več zadev, ki jih eh, niso upoštevali. Pomembno je, da eh, oblasti razumejo, da nismo pozabili na te zadeve. Morda so oni na njih pozabili, pri nas pa ne pozabljamo in želimo, da se te zadeve sodišča v Strasburu upoštevajo. Srečali smo se z več organizacijami, pomembni so tudi eh, novinarje, včasih eh, pravih eh, preiskav eh, pritiska, ki se vrši nad novinarji, ni, eh, prihaja tudi do eh, nasilja, preiskave pa ni. V eh, 21. in 22. odstavku poročila je govora o preiskavah soočamo se tudi s težavami, eh, kar se tiče brezposobnosti, še posebej med eh, mladimi. Še vedno čakamo na eh, vlado, da ukrepa. Glavno sporočilo je torej to, da je treba nadaljevati po tej reformni poti, upoštevati je treba prednosti, ki jih prinaša to leto brez volitev. Hvala za pozornost. Prepričan sem, da bomo lahko kot ponavadi dobro sodelovali z drugimi političnimi skupinami. Eh, o vprašanjih v zvezi z Bosno in Hercegovino. Preden dam besedo poročevalcem v senci, dajem besedo predsedniku parlamentarne delegacije za odnose z Bosno in Hercegovino Antonino Piculi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Osnutek poročila Kristjana Brede je zelo eh, dober. Na ta način bomo podali oceno o trenutni situaciji v Bosni in Hercegovini. Mislim, da ni potrebno posebej govoriti o tem, da eh, sta ta odbor in pa Evropski parlament odnegdaj podpirala prihodnost Bosne in Hercegovine v Evropski uniji. Vendar pa smo opozarjali tudi na zastoje, do katerih prihaja in ki jih mora rešiti vlada. Celi vrst pomenkljivosti je naštete v poročilo Evropske komisije, predvsem, ko gre za izvajanje zakonov in pa za politične odnose z, Bosna in, eh, z Evropsko unijo. Pozitiven napredek je v nasprotju z številnimi incidenti in pa z eh, spremembami na številnih področjih. Kot eh, že pogosto doslej, Imamo mešane občutke, ko razmišljamo o situaciji v Bosni in Hercegovini. V namen te razprave bi danes rad izpostavil le en eh, primer, eh, ki je bil že omenjen. Gre eh, za eh, pot eh, Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo. Kot vodje delegacije eh, Evropske unije za Bosno in Hercegovino. Eh, naj opozorim, eh, da je eh, sprejem zakonika propadel že lani. Brez poslovnika ni legitimnosti za delo. Medtem je bilo več poskusov za naše strani, za strani Evropskega parlamenta, da ta problem odpravimo. Nažalost, brez uspeha. Eh, del eh, članov eh, delegacije Bosne in Hercegovine gre za člane iz Republike Srpske. Nasprotuje, da bi priporočila sprejemali v skladu z postopkom, ki ga uporabljamo tudi v primeru drugih držav kandidatk za pristop k Evropski uniji. Po pravnem pregledu je stališče inštitucije Evropske unije jasno. Delegacija Bosne in Hercegovine bo morala sprejeti eh, predloženi predlog, ki deloma že eh, ustreza njihovim zahtevam. Povsem odgovorno trdim, da, tem, da, da govorimo o tem primeru, o povsem jasnem poskusu eh, blokiranja postopka. In to ravno v letu, eh, ko je bila podvajana prošnja za članstvo v Bosni in Hercegovini. Potrudili se bomo, da to eh, oviro odpravamo, ampak Evropski parlament in tudi odbor za zunanje zadeve se mora že od samega začetka zavedati, da gre za problem, ki ga je potrebno odpraviti. To vpliva na evropsko perspektivo in pa na uh, dobrobit državljanov Bosne in Hercegovine. Najlepša hvala, Antonino. Sedaj pa poročevalci v senci, gospod Papadakis. To sedem do zidina, ki daj so robi meno. Najlepša hvala. Osnutek eh, poročevalca je dobro uravnotežen in se posveča temam, ki so pomembne pri odnosu med Evropsko unijo in Bosno. Nekatere formulacije morda niso najboljše in zato smo pripravili nekaj predlogov sprememb, da to dopolnimo. Evropska perspektiva lahko ima dober učinek na situacijo v tej državi. In to bo morda spremenilo način, kako v notranji politiki sodelujejo eh, njihove politične strani. Te so si namreč med seboj zelo raznolite, raznolike glede na etnično pripadnost in eh, tudi vero. Seveda obstajajo razlike, ko gre za postopke odločanja v tej državi in zato potrebujemo spremembe k eh, sporozumu za sodelovanje, pa tudi pri mehanizmu eh, za koordinacijo in tako naprej. Potrebujemo odstavek, ki bi pozdravil eh, podpis stabilizacijskega sporazuma. Poleg tega pa bi se morali posvetiti tudi vprašanju ratifikacije. V besedilu si želimo tudi sklic na sprejetje strateškega načrta za približevanje zakonodaje k eh, eh, evropski zakonodaji. Gre za dolgoročni postopek ki bi izboljšal sodelovanje med različnimi ministrstvi in eh, torej deli vlade. Kar se tiče civilne družbe, no, ta mora biti vključena v pripravljalno fazo eh, predpristopnih pogajanj pri gospodarskih in socialnih reformah, tudi te morajo biti v spredju, še posebej pozorni pa moramo biti na socialno dimenzijo. Kar se tiče prebivalstva in posameznih enot, tukaj imamo poseben odstavek glede referenduma v Republiki Srpski. Če naj bi ta eh, odstavek bil namenjen temu eh, referendumu, moramo zagotoviti, da preprečimo destabilizacijo tukaj. Želimo si eh, večjo stabilnost in eh, spoštovanje. Različne strani se morajo od, premakniti v stran od nacionalističnih teženj. Le na tak način bo pot lažja. Kot pravi poročevalec, je tukaj še vedno veliko težav, ampak eh, potrebujemo sistematično izvajanje zakonodaje, ki že obstaja. Tako rad bi se zahvalil poročevalcu za dobro sodelovanje. Najlepša hvala, gospod Džambacki. Zdravljeni, gospod predsednato, so šloženi kolegi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Rad bi se zahvalil poročevalcu Kristjanu eh, Predi in sekretarjatu za pripravo poročila o Bosni in Hercegovini. V, v imenu konzervativcev bi eh, radi čestitali vsem za to poročilo, ampak veliko dela nas še vedno eh, čaka, razmere v državi so zelo napete, mislim, da napredek ni dovolj velik. Veliko je treba narediti še, kar se tiče reforme pravosodja, kar se tiče izboljšanja stanja v gospodarstvu, kar se tiče boja proti korupciji, naprimer. Izboljšiti je treba tudi eh, koordinacijo med agencijami, med eh, različnimi strukturami in med skupnostmi, entitetami v Bosni in Hercegovini. S tem, ko bomo izboljšali to sodelovanje, bi eh, lahko državo usmerili k pristopu k Evropski uniji. na to še vprašanje um, učnega načrta. Skupnosti bi lahko uh, usilile skupni enotni učni uh, načrt, to bi lahko privedlo do kršitev pravic, kar se tiče jezika in tako naprej. Uh, razmere so zelo zapletene, tako da moramo biti zelo previdni pri poročilih v uh, poročilu. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Vajgal, ki bo govoril na mesto gospoda Rajša. Grazie, čer. Uh, good afternoon, first of all. Najlepša hvala. Gospod predsedoči, najprej bi se rad opravičil v imenu poročevalca v senci skupine Alde, gospoda Radoša. V njegovem imenu bi se rad zahvalil poročevalcu Predi za dobro noteženo, uh, kratko nedernato poročilo ki ga je ravno kar predstavil. Kot lani bi tudi danes eh, radi izkoristili to priložnost za to, da izpostavimo jasno podporo evropske prihodnosti eh, Bosne in Hercegovine strani eh, skupine Alde. Podpiramo njihovo članstvo, podpiramo širitveni proces Evropske unije. Bosna, Bosna in Hercegovina je naredila nekaj napredka, še vedno pa je veliko politične in ekonomske nestabilnosti v državi. Eh, doseči dogovor o koordinacijskem mehanizmu, bi pomenilo, da bi naredili tudi velik korak eh, v smeri eh, izvajanja stabilizacijskega in stabilnostnega sporazuma. Veliko je revščine, država je zelo komplicirana, kar se tiče njene strukture in to je velik izziv. Velik izziv so trenutne strukture, ki obstajajo in to so ovire za pristop k Evropski uniji. Proces eh, pristopa, kot kažejo eh, primeri drugih držav, bo zato zelo težak, če ne bomo rešili teh izzivov. Za vse akterje je zelo pomembno, da konstruktivno sodelujejo s pomočjo eh, dialoga in da se usmerijo v prihodnost, da ne gledajo preveč v preteklost. Zagotoviti je treba, da so vse strani zavezane k reformam, zato želimo, da spremejo pravila parlamentarnega odbora še vedno bi radi izpostavili eh, perečo situacijo eh, razseljenih oseb in beguncev. Veliko je eh, pogrešanih oseb. Napredek na tem področju je zelo počasen in po našem mnenju si morajo oblasti prizadevati za tesno sodelovanje med obema entitetama. Narediti je treba več v, s tem v zvezi. Še nekaj bi dodal. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi eh, vsa poročila o napredku vseh eh, zahodnobalkanskih držav upoštevala eh, tudi ukrepe, s katerimi jim bo Evropska unija pomagala pri reševanju potencialnih begunskih vprašanj. Ni treba, da napovedujemo prihodnost, ampak ta kriza ne bo preprosto izginila. Lahko se zgodi, da bo v naslednjih mesecih in letih velika težava. Hvala. Najlepša hvala, gospod Šoltes. Hvala eh, za besedo, spoštovani predsedujoči. Eh, najprej seveda bi se želel zahvaliti reporterju gospodu Predi za pripravo eh, osnutka poročila, ki je po mojem mnenju zelo dobro in jasno napisano, zelo uravnoteženo in poleg tega kratko zajema tiste najpomembnejše aspekte, ki so ključnega pomena pri napredku Bosne in Hercegovine. Eh, cenim tudi to, da je v osnutku eh, poročila jezik zelo jasen in torej ne priliva olja na že tako nogen, na že tako razvojeno in razobljeno eh, državo. Bosna, kot vemo, je država velikih razvojenosti in nasproti, zato je potrebno tudi pri takih poročili paziti na <clears throat> pristop. Zato mislim, da je pristop, ki ga je ubral eh, reporter, eh, pozitiven in v tej smeri seveda ga tudi podpiram. Eh, mislim, da je potrebno podpirati tudi načelo enotnosti in napredka na poti Bosne in Hercegovine članstvo EU. Je pa res, da kar se tiče napredka, to, kar so tudi že moji predhodniki podarili na različnih področjih, zlasti pravosodje, tudi zaposlovanje Eh, javni sektor, administracija, eh, področje medijev je delno napredek opazen, vendar obstaja še ogromna manevrskega prostora za eh, izboljšave. In ravno ta razdeljenost in razdrobljenost v državi je seveda tisti glavni razlog, da se v nekaterih področjih reforme torej niti ne morejo izvesti, da so slabo eh, delujoče, včasih neefektivne ali pa seveda ostanejo samo eh, črka na papirju. Tukaj bi eh, želel izpostaviti predvsem problem nečesa, kar tudi blokira državo, to je seveda korupcija in organiziran kriminal, kot tudi to ugotavlja komisija v poročilu napredku. Se pravi, ta dva področja še vedno predstavljata veliko oviro za transparentnost tudi na področju javnih financ in gospodarstva. In eh, večina korupcije eh, na področju finančnih kaznevih dejanj izhaja ali iz zlorabe položaja, izogibanja plačevanja davkov in tako dalje. In ravno zato je treba imeti glede tega usklajen pristop in tudi pospešiti reforme na področju eh, pravosodja, tudi zaplete, ki so se dogajali glede imenovanja in razrešitve Eh, generalnega eh, tožilca. Priča smo bili v tem letu in preteklih nekaterih problematičnih primerov eh, na sodišču. In seveda brez reforme ustrezne pravosodja ne bo napredka tudi v boju proti korupciji. Tudi neposebno dobra ekonomska situacija države povzroča, da se veliko mladih izseljuje iz Bosne in Hercegovine in torej Bosna se resno sooča z begom možganov in to tu čaka tudi Evropsko komisijo velik zalogaj, ker ravno mladi so tisti, ki lahko v prihodnje spremenijo tudi sliko in rekel, politično strukturo Bosne in Hercegovine. Tisto, kar posebej izpostavljam kot nek napredek in dober znak, je pa izboljšanje na področju vseeno zaposlovanja in manjša stopnja brezposelnosti v tem letu. Eh, bi pa seveda želel, da bi bilo v poročilu omenjeno tudi področje eh, okolja in zaščite eh, tega, zato bom podal še nekaj odmajev na to temo zlasti glede te pospešene gradnje hidroelektrarne. Hvala. Grazie, adesso passiamo ai deputati che hanno chiesto di... Sedaj pa prehajamo k poslancem, ki so prosili za besedo. Najprej gospod Kukan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu za dober eh, prvi osnutek tega poročila. Mislim, da se pravilno dotika tistih najpomembnejših eh, tem. Mislim, da je dobro eh, pripravljeno. Zgodaj letos je Bosna in Hercegovina uložila prošnjo za članstvo, ki jo je svet septembra sprejel. Eh, sprejela je tudi sporozum SA po eh, pristopu eh, Hrvaške. Strinjala se je tudi s programom Mednarodnega sklada. To so ključni koraki, ki vodijo v smeri integracije v Evropski uniji v naslednji fazi. Zaenkrat je leto 2016 dobro leto za Bosno in Hercegovino. Res je, da je prišlo do nekaterih težav. Septembra, naprimer, eh, ko je potekal referendum na eh, nacionalni dan Republike Srmske, eh, glede na to, da smo zavezani k teritorijalni integriteti Bosne in Hercegovine. Sedaj se moramo ozreti v prihodnost in reševati obstoječe težave. Vsi politični voditelji na vseh ravneh se nam morajo eh, pridružiti in se osredotočiti na izvajanje eh, reformne agende 2015-2018. Veseli me, da se Bosna in Hercegovina počasi vedno bolj usklajuje z zunanjo politiko Evropske unije. Veseli me, da Bosna igra konstruktivno vlogo eh, pri reševanju regionalnih vprašanj. Popolnoma podpiram besede kolega Picole, kar se tiče poslovnika brez, eh, če ne sprejmejo eh, tega dokumenta, potem imamo eh, veliko dvomov v politični pomen takšnih dokumentov. Samo pripravi nekaj predlogov sprememb in to je obljuba za poročevalca, nič drugega. <clears throat> Najlepša hvala, gospa Fajon lepa, predsedujoči. Tudi jaz bi se seveda želela zahvaliti poročevalcu, predi in seveda vsem kolegom, ki sodelujejo pri pripravi poročila. Vesela sem, da o Bosni in Hercegovini danes lahko govorimo tudi z malce več optimizma kot običajno in si želim, da bi ta moment ohranili tudi v letu, ko poročevalec pravi, da za izjemo ni volitev. Um, Bosna in Hercegovina si zasluži več, posebej njeni državljani in jaz sem pripričana, da si mi tudi <laughs> želimo narediti več za, za to državo. Um, rada bi spodbudila predvsem oblasti v državi, da dejansko delajo za vse državljane, da si prizadevajo predvsem na poti eh, gospodarskih, socialnih reform, ki so zdaj na mizi, da izkoristijo priložnost da obenem naredijo več za borbo proti korupciji ki je globoko ukoreninjena proti organiziranemu kriminalu veliko več za svobodo medijev ki je tokrat v vseh poročilih o napredku doživela kar precej kritik in nazaduje um, in v tem kontekstu bi se pridružila tudi pozivom kolegom da je nujno vzpostaviti odbor za pridružitev in stabilizacijo, da odpremo dialog z poslanci iz Bosne in Hercegovine in se strinjam, da je to neke vrste instrument, ki bo pomagal politiki v Bosni in Hercegovini, zato upam, da se bomo uspeli čimprej glede pravil tudi zediniti. Bi pa izkoristila priložnost, da obenem pozovem politike naj se resnično vzdrjujejo nacionalističnih teženj v državi, um, naredijo več za pomiritev strasti v regiji, um, vedno več je prisotnega nacionalizma, nacionalističnih teženj. Um, mlada generacija, kot je bilo mogoče slišati, zapušča državo in če bo mlada generacija v državi izgubila vizijo, se mi zdi, da bo sama država izgubila nekakšno prihodnost. Torej, potrebujemo varno državo, stabilno državo in še zadnja točka nevladne organizacije, civilna družba igra pomembno vlogo kot nadzornik um, oblasti, kot nadzornik vlade in si želim, da bi njihovi predlogi imeli večjo težo in bilo večje sodelovanje tudi z oblastjo, torej da se upošteva vlogo nevladnih organizacij v državi in da um, skušamo iti s pozitivnim duhom naprej, ker se mi zdi, da je priložno za Bosno in Hercegovino zdaj, da stopi z dobrim vprašalnikom, z dobrimi odgovori korak naprej. Hvala lepa. Grazie, madame, dotko, zovko. Najlepša hvala. Um, zahvaljujem se kolegi predi na trudu uloženom u ovu rezoluciju. Gospa Zovko, zahvaljujem se kolegu za prizadevanja in pa eh, za podporo Bosni in Hercegovini na poti k eh, Evropski uniji. Eh, seveda pa moramo pozoriti tudi na pomankljivosti te resolucije. Za razliko od resolucije za leto 2015 in 2014, Eh, ne navaja institucionalno strukturo kot temeljni problem. Evropski parlament eh, se je že strinjal in mislim, da je to potrebno vedno znova ponavljati, da mora Bosna in Hercegovina izvesti institucionalne reforme. Eh, zato, da bi se približala kriterijem Evropske unije. Potrebno se je odreči nacionalnim težnjam, ki otežujejo euroatlantsko povezovanje Bosne in Hercegovine. Več pozornosti je potrebno posvetiti volilni zakonodaji. E, tukaj prihaja do uvir tudi, ko govorimo o lokalnih volitvah. Recimo leta 2004 e, e, Mostar niti v tretjem krogu ni mogel izvesti volitev. Bosna in Hercegovina mora ločiti politiko in pa volilno zakonodajo. Opraviti eh, mora svoje obveznosti, ne pa da izvaja spektakularne aritacije hrvaških eh, oficirjev, eh, kot recimo v Orašu. Potrebno se je iskreno usmeriti na reforme. Zahvaljujem se za vaš osnutek poročila in seveda bom vložila tudi nekaj predlogov spremen. Hvala lepa, to je bil še zadnji prispevek v Eh, imenu poslancev. Sedaj pa je z nami tudi predstavnica komisije in prosim, da poda svoj prispevek. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu gospodu Predi za pripravo kakovostnega, dobro uravnoteženega osnutka eh, poročila eh, o Bosni in Hercegovini za leto 2016. Besedilo je usklajeno s poročili, ki jih najdemo v eh, poročilu komisije. Priznava, da je eh, država naredila veliko napredka, v enem pa izpostavlja naslednje korake, ki so eh, potrebni in ki državo še čakajo. V zadnjem letu smo bili priča novi dinamiki v državi, ki je zagotovila doseganje ključnih prednostnih nalog, ki izhajajo iz eh, pridružitvenega procesa, iz evropske agende. Nekaj od teh smo že eh, opozorili, eh, naprimer izvajanje reform, kjer upoštevajo časovnico, na to sprejem koordinacijskega mehanizma, kar ste prav tako že izpostavili kot bistven ukrep za prihodnost, in pa protokol, ki je bil sprejet in ki bo podpisan v naslednjih dneh. Svet eh, je zaradi tega napredka povabil komisijo, da pripravi eh, mnenje o eh, kandidaturi in komisar Han bo predal tako imenovani vprašalnik državi naslednji teden 9. decembra. To je seveda izjemno pomemben simbol simbolni signal eh, za državo, je pa tudi rezultat eh, dela na vseh področjih kebenhanških kriterijev. Nadaljevati je treba eh, z reformami in rešiti strukturne težave, ki zavirajo napredek države. To so socioekonomski izzivi, vladavina prava in reforma javne uprave. Seveda je treba izboljšati sodelovanje med vsemi ravnemi eh, vladanja. To je prioriteta, sploh zato, ker mora država eh, tesno in aktivno sodelovati s komisijo pri pripravi mnenja. Ta proces priprave mnenja pa bo tudi eh, preizkus za oblasti Bosne in Hercegovine. Zaključila bi takole. Še naprej eh, se komisija zavezuje k pomoči Bosni in Hercegovini na evropski poti, kar se tiče tehnične pomoči in finančne pomoči. Komisija se veseli eh, tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa, gospod Preda. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem eh, kolegicam in kolegom, ki eh, jih zanima Bosna in Hercegovina in eh, ki so podali zelo pomembne, zanimive komentarje. Tri stvari bi rad izpostavil. Prvič, hvala kolegom, ki so izpostavili tiste točke, ki jih besedilo še ne pokriva. To bomo naredili s pomočjo predlogov sprememb. Na nas je bilo, da izberemo seveda. Eh, imamo določeno omejitev eh, v številu eh, znakov, ne moremo pokriti popolnoma vseh tem, ampak brez dvoma bodo predlogi sprememb, ki bodo vložili kolegi in kolegice, to popravili. Hvala še enkrat za vse predloge, ki ste jih podali tekom te razprave. Brez dvoma bomo s tem lahko izpilili besedilo. Drugič. ko je bila sprožena nova pobuda za Bosno in Hercegovino in eh, od tega sta minili že dve leti, leta 2014 je do tega prišlo, je bila ideja eh, ta, da od njih na nek način eh, zahtevamo manj, tako da bodo pozneje naredili več. To je bila logika, na podlagi katere smo, delamo, na podlagi katere smo delali, da najprej rešimo vprašanja, ki se tičejo gospodarstva, socialna vprašanja, na to pa uh, se eh, lotimo ustavnih reform, ki so eh, bolj zapletene, eh, občutljive in bolj težavne politično gledano. Takšen je bil pristop, ampak daleč smo od tistih pravih ekonomskih in socialnih sprememb, ki si jih želimo. Mislim, da moramo resnično nadaljevati po tej poti, jih pozivati in podpirati v tej smeri šele pozneje pa lahko na to upamo, da bo država lahko dosegla eh, konsens v zvezi z reformami, še posebej eh, v zvezi z ustavnimi reformami. Ta razprava teče, to je res, ampak vsaj eh, dva akterja, ki v razpravi sodelujeta, sodeluje nočeta sprememb. možnost za eh, blokado procesa eh, socialno-ekonomskih eh, reform obstaja, ampak mislim, da to ni prava pot naprej. Vprašalnik, ki bo k malu poslan državi, bo vključeval več kot 3000 vprašanj. 3000 vprašanj in to je dolg seznam. Sam sem vprašal vedno svetoval, da je treba eh, vzeti na znanje eh, primer Islandije. Islandija je bila eh, kandidatka in je odlično odgovorila na vprašanja. Sam sem vedno govoril, oblastem v Sarajevu, da se ne ozirajo zgolj na Zahodni Balkan, na Hrvaško, Bolgarijo, Mačarsko in tako naprej, ampak da si naj pogledajo tudi primer Islandije, ki, so, ki je odlično upravila svoje eh, delo. Imeli so številčno zelo omejene ekipe. In mislim, da se tisti, ki so takrat z mano delali na primeru Islandije, eh, da se tisti strinjajo s tem. Mislim, da lahko tudi Sarajevo, v Sarajevu uh, razumejo, da uh, lahko v primeru Islandije najdejo veliko dobrih primerov, uh, resno lahko pristopijo k odgovorom na vprašalnik in uh, na ta način ne bodo izgubljali uh, časa da se ne bodo skrivali v tem eh, majhnem kotičku, kar je seveda vedno problematično. Če si resnično želimo evropske integracije, potem eh, ne smemo ostati skriti eh, v tisti svoji soseski, ampak se moramo ozreti širše. Takšen širši, svobodnejši pristop je vedno zelo dober. To je primer dobrega intelektualnega dela v politiki. In še naprej jim bom priporočal, da storijo tako. Hvala. Tako zaključujemo z eh, tem eh, poročilom eh, na temo Bosne in Hercegovine, z tem ognjevitim odgovorom gospoda Preda. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogu sprememb 10. januar do 18. ure. In s tem smo zaključili z to temo. Sedaj pa prehajamo k poročilu, ki se nanaša na Albanijo. Poročevalec je Knut Fleckenstein. Gre za prvo razpravo in brez nadaljnega zavlačevanja dajem besedo poročevalcu. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Najprej bi rad pozdravil tukaj eh, nekaj mladih iz eh, Albanije. tukaj eh, v Evropski uniji so študirali in so se potem vrnili v svojo državo in sedaj pomagajo pri prestrukturiranju države. Mislim, da je to opogumljajoč eh, dokaz, eh, da se mladi z dobrim študijem vrnejo v domovino in tam pomagajo pri izgradnji svoje države. Najlepša hvala. Še zmeraj je veliko kriz na Balkanu. Eh, prva kriza upam, da bo zaključena 11. decembra. In eh, Albanija dosega stalen napredek na nekaterih ključnih področjih. Julija 2016 je bila sprejeta reforma pravosodja. sprejel je albanski parlament in to se je zgodilo eh, z eh, podporo vseh strank, tudi opozicije. Medtem so bili vsi pravni akti eh, z pregledom pravnikov sprejeti v parlamentu. Nažalost, so nekateri poslanci poklicali ustavno sodišče, zato da bi razjasnili še odprta vprašanja. In sedaj čakajo na stališče Beneške komisije Sveta Evrope. Tiste točke, ki še niso razrešene in o katerih bom eh, k malu govoril, se nanašajo na eh, predpristopna pogajanja. Določena poglavja bodo odprta, ko bodo izvedeni prvi koraki za izvedbo te pravosodne reforme in sem spada tudi pregled za nokonodaje. Gre za to, da je potrebno jasno povdariti, da želimo pogajanja. In zato lahko zgolj priporočimo nadaljevanje pogajanj, ko bodo izpolnjeni pogoji. Ne moremo čakati do leta 2018, ko bomo prejeli naslednje poročilo. Mislim, da moramo ostati verodostojni. težka odločitev bo za parlament, čeprav posebej pa za opozicijo, da vse skupaj podpre. Ampak eh, to je edina prava pot, to smo dejali in sedaj ne smemo zastavljati novih pogojev, kajti to ne bi bilo pravično. Določene reforme je nujno potrebno izvesti in jih izboljšati. Boj proti korupciji, organiziran eh, kriminal in boj proti organiziranemu kriminalu. Seveda pričakujemo od eh, Albanije neodvisne volitve v prihodnem letu brez eh, kupovanja glasov in tako naprej. Gre pa tudi za eh, pravice manjšin, ki jih je ravno tako potrebno zaščititi. Dovolite, da zaključim z dvema pozitivnima točkama. Albanija ima stabilizacijsko vlogo v regiji skupaj z eh, Srbijo? Regionalna izmenjava mladih, to je projekt, eh, ki je bil pripravljen v Tirani, je dokaz za to. In eh, to se nam zdi vsem zelo pomembno. Kaj ti če je? Eh, ne bo, do izmenjav, ne bo prišlo do izmenjave mladih, eh, kako eh, bomo potem dosegli napredek. In zunanje politično je Albanija zanesljiva partnerica, ne le za Brusel, ampak tudi za Washington, kar je bilo vedno znova tudi potrjeno. Veselim se nadaljnega dobrega sodelovanja s poročevalci v Senci v mojem poročilu boste mogoče kaj pogrešali, kajti eh, dolžina eh, je omejena. Ampak pripričan sem, da bomo s predlogi spremem poročilo še izboljšali. Najlepša hvala. Hvala lepa, Knut. Sedaj pa dajmo besedo poročevalcem v senci, ki so prisotni. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Najprej bi rad čestital poročevalcu gospodu Bleknaštajnu za trud, ki ga je uložil v pripravo tega natačnega in uravnoteženega poročila o napredku za Albanijo. Mislim, da moramo priznati ulogo Albanije za regionalno stabilnost. Upoštevati je treba tudi njihovo upoštevanje evropskega eh, prava, zavezani so k integraciji. Tekom zadnjega leta je na področju domače politike Albanija naredila veliko in eh, še vedno obstaja na poti evropske integracije. Sprejeli so pet eh, ključnih prioritet, ki so pomembne za reformo pravosodja. Evropska komisija lahko tako sproži pogajanja med Albanijo in Evropsko unijo in veseli me, da je gospod Fleckenstein to vključil v poročilo. Moje osebno mnenje je, da je napočil pravi čas za začetek tega procesa. Seveda imamo še vedno izzive in eh, parlamentarne in predsedniške volitve leta 2017 bodo uh, litmusov test za eh, začetek pridružitvenih pogajanj. Pomembno je, da Albanija zagotovi svobodne in demokratične eh, poštene volitve, da doseže nadaljne reforme. Mislim, da je treba to uporočilo izpostaviti. Obenem bi rad izpostavil še, da je konstruktivni dialog med vlado in opozicijo ključnega pomena. Še posebej po izjavi opozicije, da se bodo vzdržali sodelovanja na volitvah, če dva pogoja ne bosta izvedena. Prvič, izvajanja, z, izvajanja zakona o dekriminalizaciji in eh, drugič zagotavljanje eh, preglednih poštenih volitev. Pomembno je upoštevati tudi dejstvo, da več kot dva milijona Albancev, ki živi v eh, tujini, ne more glasovati. Kršena je njihova osnovna temeljna ustavna pravica in vlada mora sprejeti ustrezne reforme, tako da bodo to pravico imeli. Šele takrat bo Albanija imela demokratične volitve poročilo pravilno izpostavlja izzive, s katerimi se sooča Albanija. Izpostavlja tudi nekatere pozitivne korake, ki jih je vlada že sprejela zato, da bi rešila te izzive. Naprimer, boj proti islamski radikalizaciji, boj proti uh, nasilnemu ekstremizmu in pa sprejem ključnih zakonodajnih aktov za boj proti eh, korupciji. Še vedno pa jih čaka veliko delo za to, da bi. Uh, vzpostavili ozračje vključevanja in strpnosti do vseh manjšin. Najlepša hvala, veselim se sodelovanja eh, z gospodom Klekensteinom in z drugimi poročevalci v Zenci. Najlepša hvala, gospod Hadi eh, Jorko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej se moram zahvaliti gospodu Fleckensteinu za odlično delo, ki ga je opravil. Še vedno pa je treba izpostaviti določene zadeve v zvezi z Albanijo. Prvič, Albanija mora narediti več, če si želi pridružitve, več mora narediti na področju eh, pravosodja, učinkovite se je treba boriti proti organiziranemu kriminalu v državi in eh, več morajo narediti tudi, kar se tiče eh, svobode izražanja. spoštovati je treba pravice manjšin. To je za nas ključnega pomena. Albanija mora pošteno odgovoriti na vprašanje v zvezi eh, z rušitvijo 20 eh, hiš krško-ciperske eh, manjšine. Še naprej bomo ulagali predloge sprememb v zvezi s to zadevo. Brez dvoma bomo eh, nadaljevali v konstruktivnem duhu, eh, v katerem bomo lahko zagotovili boljšo prihodnost eh, albanskega ljudstva. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo poslancem. Najprej kolega Androlakis. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, veliko napredka je država že dosegla, naprimer pri reformi pravosodja, eh, pri boju proti korupciji. Ampak ponovno se eh, pojavlja nacionalizem. Aretirana sta bila naprimer dva uradnika eh, na meji, češ, da sta skrivala propagandni material o širši Albaniji. Zemljevide, ki bi jih naj eh, razdelila osebam, ki študirajo eh, v drugih državah eh, in so albanskega porekla. Pomembno je zagotoviti dobre sosednje odnose Albanije in drugih držav. Najlepša hvala, gospod Čembacki. Благодаря ви, уважаеми господин председател, също уважаеми колеги. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, rad bi se zahvalil poročevalcu in pa sekretarjatu za pripravo tega eh, poročila v imenu skupine EKR. Bi rad eh, čestital Albaniji za dosežene rezultate. Podpiramo albansko ljudstvo in uh, njihov trud. Reforma pravosodja je velik korak naprej pri zapolnevanju eh, vrzeli v eh, državi. Upam, da bo teh reform v naslednjem letu še več, tako da se bodo lahko začela pogajanja o pristopu. Pripravil bom nekaj predlogov eh, sprememb. Želim, da bo država sprejme ustrezne ukrepe za zaščito manjšin. Pozdravljam tudi odločitev zunanjega ministerstva eh, v zvezi s postavitvijo posebne komisije za eh, to področje, tudi na eh, področju jezikov. V nekaterih krajih v državi, v Maligori, naprimer, imamo bolgarsko manjšino, ki ni priznana, ki nima uh, statusa manjšine. Izogniti se želimo uh, zamudam pri uh, pogajanjih, zato uh, pozivamo oblasti, da spremejo vse ukrepe za to, da bo ta skupnost, ta manjšina zaščitena kot uh, manjšina. Najlepša hvala. Gospa Sakorafa. Hvala, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila gospodu Flekensteinu za vso eh, delo, ki ga je vložil v pripravo tega osnutka. Mislim, eh, da je določena področja potrebno še izboljšati in določene točke bo potrebno dodati. Vrnimo se na začetek najprej gre za popolno spoštovanje manjšin in pa za dobro sosedske odnose s sosednjimi državami. To je ključnega pomena za izpolnitev pogojev za priključitev k Evropski uniji in to Evropska unija tudi zahteva od tretjih držav. In to so kriteriji, ki jih mora spoštovati tudi Albanija. Kot je povedal gospod eh, Fleckenstein, mora Albanija izvesti ustavne reforme. E, ni umenjena grška manjšina v osnutku gospoda Flinkensteina. Potrebno je zagotoviti ustrezen pravni status e, za manjšine, tako da bodo te tudi zaščitene. Potrebujejo e, tudi pravico do lasništva. 19 družin grske manjšine je v Albaniji. In uh, sicer družin, ki jim je vlada dala pet dni, da izpraznijo svoje domove, ki jih nameravajo podreti. To je vsekakor v skladu, uh, v nasprotju z mednarodno priznanim pravom. Predsedojoča je prekinila govornico. Poleg tega v Osnutku tudi ni navedbe dobrososedskih odnosov. Tudi ni govora o e, negativnem učinku slabih sosedskih odnosov na pogajanja. V zadnjem času e, je prišlo do maščevalnega odnosa Albancev do e, Grčije. In mislim, da so to kriterije, ki jih je potrebno vedno spoštovati, tako da ne bomo igrali političnih igric. Najlepša hvala. Šoltes. Gospod Šoltes. Najlepša hvala. Rad bi izrazil svojo zaskrbljenost glede uh, narave zaščite. Rad bi omenil, da je 44 od 71 eh, hidroelektrarn načrtovanih na zaščitenih območjih. Potem pa je eh, tukaj eh, tudi. Eh, ena izmed redkih eh, rek v Evropi, ki jo je potrebno zaščititi. Gre za reko Vjosa. Potrebno je preprečiti nenadzorovano gradnjo hidroelektrarn. Te projekte je potrebno ovrednotiti in hkrati je potrebno spoštovati tudi zaveze do Evropske unije. Kaj ti? to ni v skladu z eh, evropskim akijem. Pa tudi ne v, zvezi, eh, v skladu z direktivo o zaščiti okolja. Evropska unija zahteva spoštovanje določenih standardov, tudi mednarodnih standardov. Poleg tega pa je potrebno raziskati tudi vlogo evropskih bank eh, v tem projektu. Lokalno prebivalstvo mora sodelovati pri sprejemanju odločitev. V nasprotnem primeru bo to imelo resne posledice. Edmo, eh, v trenutku je to res divji zahod. In temu je potrebno narediti konec. Najlepša hvala. E- Najlepša hvala, gospod Epitides. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Omenjena so bila območja, na katerih je bil dosežen napredek v prizadevanjih Albanije za pristop k Evropski uniji določene eh, reforme pa bo potrebno še izvesti. In seveda, Albanija potrebuje dobro sosedske odnose z vsemi sosedami. In eh, rad bi omenil zemljevide z veliko Albanijo, ki krožijo na okoli. In Na tem zemljevidu so ozemlja sosednjih držav, deli Srbije, Makedonije in Grčije. Ta vladna politika zagotovo ne prispeva k stabilizaciji na Balkanu. In albanski eh, predsednik vlade je izrazil je podal določene maščevalne izjave v zvezi z Grčijo in eh, v njegovih izjavah je veliko zgodovinskih nepravilnosti. Albanija bo morala sodelovati z Grčijo. Grška manjšina v Albaniji se srečuje z velikimi težavami. Eh, Albanija se odločila eh, za podrtje domov eh, določenih družin. Albanci grškega porekla se ne morejo upisati v volilni register in to je potrebno upoštevati. Mislim, da Albanija še ni pripravljena za pristop k Evropske unije glede na vsa ta dejstva in bojim se, da bo Evropska unija naredila enako napako pri Albaniji, kot jo je naredila v primeru eh, Turčije. Eh, veljajo določeni pogoji, ki jih morajo države, člani, eh, države kandidatke izpolniti. Gre za kubnohavniške kriterije. Kdaj bo Evropska unija ugotovila, da mora izvajati pritisk na albansko vlado. Kajti albanska vlada mora storiti, kar se od nje zahteva. Trenutno Evropska unija ni storila eh, prav veliko. Albanija bo morala izpolniti eh, te eh, zahteve in to moramo od njih tudi zahtevati. Gospod Eukarus. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rada bi se zahvalila gospodu Fleckensteinu za eh, osnutek, ki ga je pripravil in predstavil danes. Poleg tega Bi, se, bi rada pozdravila tudi mlade Albance, ki so študirali v tujini in ki se eh, dobro zavedajo, da je prihodnost njihove države v Evropski uniji. Prizadevati si morajo za to, da bo eh, njihova država eh, uspešna pri evropskem preizkusu in da bo postala polnopravna članica Evropske unije potrebno zaščititi tudi grs, grško manjšino v uh, Albaniji. O tem nihče ne govori. Ukvarjamo se s številnimi drugimi manjšinami, ne pa z grško manjšino. Grška manjšina je v neposredni nevarnosti. ta manjšina ima težave eh, zaradi eh, preselitve prebivalcev Kosova v določene dele Albanije in zaradi ponovnega naseljevanja beguncev iz eh, Ašrafa na sever Tirane. Ne pravim, da beguncev ni treba zaščititi, ampak ti begunci iz Ašrafa so bili poslani na jug države. In uh, to je jasna diskriminacija do Grkov v Albaniji. Grki so evropejci in Albanija ima velike uh, gospodarske težave. Uh, tudi uh, Grčija uh, ima uh, gospodarske težave in ni pravično, da uh, Grke v Albaniji obravnavajo tako, kot jih obravnavajo ne morejo uh, sodelovati uh, v vojski, uh, nekateri celo ne morejo postati znanstveniki nobenih grških uh, šolni v Albaniji in uh, na to že nekaj časa opozarjam. In eh, poleg tega Albanija slabo vpliva tudi na stabilizacijo v eh, skupju. Zastavljamo si eh, pa tudi vprašanje o vloge Albanije na Kosovo. Potem je tukaj vzpostavitev islamskih šol v Albaniji, torej islamski vpliv. Če Albanija ne bo sprejela ustreznih ukrepov, Eh, ki jih je naštel že gospod Flickenstein v boju proti organiziranemu kriminalu in tako naprej, če ne bo izboljšala javne uprave in pa zakonodaje, še prav posebej eh, volilne zakonodaje, potem mislim, da zares nimajo možnosti v evropski družini. Ko gre eh, za lokalne volitve, so bila eh, posamezna eh, območja eh, pod vodstvom lokalnega grškega prebivalstva, ampak sedaj obstajajo različne uvire za izvolitev na ta mesta. Najlepša hvala, gospod Marijas. O Marijas, Marijas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Se upravičujem. Je beseda moja? Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. Naš kolega, gospod Flekenštajn, je pripravil odlično poročilo, za kar se mu zahvaljujem. Rad bi eh, povedal le nekaj, kar sem že večkrat poudarjal, eh, tudi na plenarnem zasedanju in to nič novega. To sem povedal eh, že veliko krat. Eh, gospod Preden ne sedi daleč stran od mene, tako da to dobro ve. Potrebno je zaščititi pravice grške manjšine. Namreč eh, njihove pravice so kršene, še prav posebej v letu 2015, Eh, ko je prišlo eh, do podrtja crkve Ioannis Tanasiju. Eh, grški domovi so bili porušeni in prišlo je do grožen. In zastavljeno je bilo tudi vprašanje komisarju Hanu in ta je dejal, da morajo Albanci spoštovati pravice manjšin. In uh, zadnji pojav uh, je grožnja z porušitvijo 19 domov. To pomeni, da je situacija nespremljiva. Ko uh, govorimo o uh, zaščiti uh, grške manjšine v Severnem Epireju. In upam, da eh, bo poročevalec to vzel resno. Res želimo navedbo grške manjšine in vložili bomo predloge sprememb v tej smeri. Tega ne moremo enostavno spregledati. Eh, potem pa eh, pravice grške manjšine. Ali ima grška manjšina pravico, da izvaja svoje manjšinske pravice, ne. Ko so Albanci prišli v Grčijo, so imeli možnost zaposlitve, njihovi otroci eh, so imeli dostop do šolanja, lahko so vlagali eh, v eh, nepremičnine in tako naprej, vendar pa to ne velja za Grke v Albaniji. In uh, Grki nimajo enakih pravic in to niso ravno dobro sosedski odnosi. Albanija je nezakonito zaprla tudi meje in ni dovolila oziroma ne dovoljuje beguncem vstopa na svoje ozemlje. To je nezakonito. Poleg tega pa begunce pošiljajo na točno določena območja. In gospod Rama je podal številne izjave, ki eh, niso ustrezne, recimo, ko gre za Akropolo eh, in s tem povzroča neke vrste histerijo v Albaniji. In ne vem, ali to veste. Ampak v eh, Albaniji so imeli enoto, ki je sodelovala eh, z SS v Nemčiji v nacističnih časih, potem so zbežali. In e, grško sodišče jih je obsodilo za zaveznike SS, e, medtem ko gospod Rama to skupino e, podpira. In uh, to mora ta odbor vsekakor proučiti, pa tudi Evropski parlament. Ne moremo enostavno popustiti grožnjem gospoda Rame, eh, kaj ti to uh, ustvarja določeno ozračje, ki uh, otežuje Albaniji, da bi dosegla napredek na poti k Evropski uniji. Uh, res je potrebno povdariti, da je to nespremljivo. Najlepša hvala. Matuela. Hvala lepa. Gospa Matuela. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, rada bi se zahvalila poročevalcu gospodu Flekensteinu za pripravo eh, ponovno zelo dobrega in eh, uravnoteženega poročila eh, glede poročila o napredku Albanije za leto 2020. 16. Tukaj gre za najpomembnejša sporočila za Albanijo. Albanija je dosegla eh, odločilen napredek in eh, to je poročevalec tudi pohvalil. Poleg tega pa je izpostavil eh, tudi reforme, ki bodo potrebne v prihodnosti. To je v skladu s poročilom Evropske komisije. Reforma pravosodja, boj proti organiziranemu kriminalu, zaščita temeljnih eh, človekovih pravic in eh, druge prioritete ki eh, presegajo zgolj ožji krok prioritet. Tukaj govorim o eh, volilni zakonodaji, na primer. Eh, potreben je stabilen napredek. Albanija je dobila status kandidatke leta 2014. Potem je dosegla velik napredek v preteklem letu. V Eh, preteklem mesecu je sprejela ustavne reforme, ki so tlakovale pot eh, k eh, reformi pravosodja. Evropska komisija je podala priporočilo za pričetek pogajanj, seveda pa je zato potreben otipljiv napredek pri izvajanju pravosodne reforme. Še prav posebej, ko gre za sodnike in pa javne tužilce. To je ključnega pomena za vzpostavitev pravne države v Albaniji. Hkrati pa je to pomembno tudi za druge sektore, recimo za socioekonomski razvoj. Strinjamo se tudi z eh, stališčem gospoda Fleckensteina glede eh, konstruktivne vloge albanske vlade in glede eh, spoštovanja zunanje in varnostne politike Evropske unije. Eh, v eh, tem osnutku je zapisano, da je konstruktiven odnos eh, in pa pripravljenost, da sta konstruktiven odnos in pa pripravljenost na sodelovanje temeljnega pomena za dosego napredka. Zato pozdravljamo tudi pomemben korak, ki ga je storil Evropski parlament tudi v okviru stabilizacijsko pridružitvenega odbora ta odbor lahko zagotovi eh, zelo eh, pomembne politične smernice v obdobju, ki nas čaka. Veselimo se že zelo plodnega sodelovanja z Evropskim parlamentom v prihodnjih mesecih. Najlepša hvala za vašo pozornost. Krut. Hvala lepa, sedaj pa Knut. Beseda je tvoja. Gospod eh, predsedujoči, to je šele prva razprava in o predlogih sprememb eh, bomo eh, zagotavo še poglobljeno razpravljali. Rad bi izpostavil le troje. Prvič. Tukaj je šlo najbrž za napako kolega. Kobenhavniški kriteriji morajo biti izpolnjeni, ko neka država vstopi v Evropsko unijo, ne pa za pričetek pogajanj. Eh, Albanija eh, je izvedla reformo pravosodja, ki jo druge države izvedejo šele, ko se že eh, pogajajo. Seveda je potrebno izpolniti kriterije iz Kumnhavna, ampak šele, ko država želi postati članica Evropske unije. Drugič, to sem prej nakratko omenil, o tem se lahko še bolj intenzivno pogovarjamo. Seveda ni vse v redu. Nekatere zadeve uh, je eh, potrebno eh, precej eh, popraviti. Recimo podrtje nezakonitih domov. To seveda ne more potekati tako, kot poteka. Ne moreš enostavno pokazati z prstom na neko hišo in potem uh, to hišo čez nekaj dni podreti. In povsem vseeno je, ja, ali so to hišo izgradili uh, albanski eh, ali pa eh, grški državljani. Gre za določeno pravno gotovost. Potrebujemo ustrezen pravni postopek tudi za to. Eh, rad bi dodal še tole. Veliko grških kolegov je prosilo za besedo v današnji razpravi. To se zgodi tudi pri drugih razpravah. Nobena država članica se ne eh, čuti tako ogrožene eh, kot eh, Grčija. To velja za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonija, to velja za Albanijo, to velja za Turčijo. Zelo pogosto ni nobenega premika zaradi tega, ker je toliko nerešenih problemov z vašo manjšino v teh državah. In zato predlagam, in tukaj ne gre za nobeno ironijo in tudi nisem kritičen, da v razširjenem predsedstvu razmislimo o tem, kako bi lahko organizirali eh, neko prireditev, kjer bi se z grškimi kolegi pogovarjali o problemih, eh, ki jih vidite v Evropi. Makedoniji, Albaniji in tako naprej. Gre eh, za to, da je potrebno rešiti probleme na dvostranski ravni, tako da eh, celoten eh, proces ne bo obtičal zaradi enega problema. Nimam nobene pobude, kako konkretno to storiti, ampak moramo najti pravi način za intenzivnejšo razpravo. In to bom predlagal gospodu Broku in pa razširjenemu predsedstvu. Grazie, Knut. Hvala lepa, Knut. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogu sprememb 10. januar do 12. ure. In s tem smo zaključili z to razpravo o Albaniji. Imamo še eno točko na dnevnem redu. In sicer gre za izmenjavo mnen v zvezi z predsedniškimi volitvami v Moldaviji. Kot veste, je z 52 odstotki glasov zmagal proruski kandidat. In besedo dajem gospodu Šoltesu, da poda osnovne informacije o teh volitvah, potem pa bodo besedo dobili kolegi. Eh, veste, da imamo še približno 14 minut časa. Grazie, signor presidente. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Thank you. Najprej bi eh, se rad eh, zahvalil, da lahko spregovorim eh, v imenu delegacije Evropske unije. Spremljali smo predsedniške volitve v Moldaviji. Srečali smo se z obema kandidatoma, z Dudonom in pa Sandom. Dodon je eh, dejal, da je prepričan, eh, da bo zmagal eh, v volitvah in rezultat je zdaj pokazal manjšo razliko med predsedniškim kandidatoma, kot so jo napovedovali. Opozoril je tudi na možnost goljufi in na določene ovire za študente. Menil je tudi, eh, da je prišlo do diskriminacije, kajti 92 eh, eh, volišč je bilo odprtih na zahodu države in le 8 v ruskem delu. Po drugi strani je gospa Sandu, poudarila eh, pregledno financiranje kampanje in pa uporabo uh, družbenih medijev za uh, zbiranje podpore. Težko je bilo tekmovati z uh, manj pregledno uh, kampanjo kandidato. Kandidata poleg tega je upozorila tudi na negativno kampanjo ortodoksne crkve. Maja Sandu. je podprla tudi ehm, predlog eh, gospe Merklove za sprejem eh, beguncev v eh, Moldovi. Je tudi samska in brez otrok. Opozorila je na negativno taktiko, tudi na uporabo seksističnega jezika in na homofobne izjave. Torej, eh, trenutni rezultati kažejo, da je Dodon zmagal z 52 odstotki glasov. Eh, gospa Sandu je eh, prijela eh, nekaj manj kot 40 odstotkov eh, glasov. Drugi krok eh, volitev. je eh, potekal ustrezno in eh, volitve so potekale mirno. Splošna ocena poteka volitev, štetja glasov in tako naprej eh, je bila pozitivna. Vendar pa je bilo veliko poročil o težavah pri volitvah državljanov Moldove v tujini uh, volišča uh, so bila izjemno oddaljena, uh, potrebno je bilo dolgo čakati in uh, na nekaterih voliščih je zmanjkalo tudi volilnih lističev. To res ni pravično in iz tega se eh, je potrebno tudi kaj naučiti, eh, potrebno bo razmisliti tudi o elektronskem glasovanju. 138 tisoč eh, državljanov je glasovalo v tujini in 86 odstotkov glasov eh, je bilo namenjenih eh, gospe Sandu. Izrazil sem tudi svojo zaskrbljenost iz prvega kroga, pomankanje preglednosti, kar se teva financiranje in pa možnost manipulacije medijev. To ne zadevale dejavnosti, ki so eh, neposredno vezane na volitvi, ampak gre tudi za financiranje političnih strank na splošno. Potrebne so reforme na tem področju in potrebno je nadzirati financiranje političnih strank in pa eh, predvolilnih kampanj. V drugem krogu je postalo jasno, da pravni okvir za financiranje kampanje ne govori specifično o drugem krogu. Recimo, ni povsem jasno, eh, ali eh, so omejitve glede financiranja veljavne zgolj za prvi krog ali za oba kroga. Pozivam k sprejetju zakonodaje eh, za jasni okvir za predvoljilne kampanje upam, eh, da bodo eh, pristojni organi v Moldaviji eh, obravnavali pomankljivosti, ki so jih izpostavili mednarodni opazovalci in da bodo izvedli priporočila, ki so jim bila podana. Rad bi se zahvalil tudi vsem kolegom, ki so sodelovali pri tej misiji za opazovanje volitev. Zahvaljujem se jim za dobro timsko delo in za konstruktivno sodelovanje. Najlepša hvala. Zaenkrat. Grazie, onorevole Soltes. Najlepša hvala gospod Šoltes, sedaj pa gospod Korvin Mike. No, ne, ne, želel sem govoriti o Albaniji. Ja, no, a, dobro, potem pa nič, e, to smo že obdelali. Potem pa predsednik delegacije, gospod Kristeja. Najlepša hvala, gospod e, predsedujoči. Podpiram te zaključke in eh, ta eh, priporočila delegacije. Eh, gre za objektivno oceno. In mislim, da gre tudi za dober oris tega, kar se je dogajalo v času volitev. Delegacija Evropskega parlamenta pod vodstvom gospoda Šoltesa je odlično upravila svoje delo. Poleg podpore in simpatije evropske družine do partnerjev v Kišenjevu, je potrebno izpostaviti, da, da je premije Philips podpr postopek integracije v eh, Evropsko unijo. Mislim, da je potrebno povdariti tudi, da morajo politiki prevzeti odgovornost, ko govorijo o situaciji v Republiki Moldavije. Kajti to je država, ki ima za seboj izjemno težavno zgodovino. To ni ustrezna platforma za podajanje različnih izjav politikov. Nadaljevali bomo z podporo Republiki Moldaviji. In zaradi tega je ključnega pomena, da vlada in pa družba čutita to podporo. Še prav posebej družba, ki je izjemno razdeljena, ki meni, da se zadeve ne razvijajo pravilno. Rad bi povdaril tudi, da je danes potekal eh, dogodek, ki ga pozdravljam. Eh, predsednik vlade Filip je opiskal sedež NATO in podpisal je sporazum za odprtje urada NATO v Kišinjevu. In tukaj ne gre za vojaško oporišče, to povdarjam. Najlepša hvala. Eh, kolega Preda. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Dve kratki pripombi glede volitev v Moldaviji. Še prej pa bi rad čestito gospodu Šoltesu in pa drugim članom delegacije, ki je odpotovala v Moldavijo. Prva pripomba je, oziroma se nanaša na kampanjo, ki je potekala v izjemno neuravnoteženem ozračju, kar zadeva medije. Pro evropska kandidatka Maja Sandu ni imela dostopa do medijev in uh, sistematično eh, so jo zavirale politične elite, eh, pa tudi upravne elite. Mm, ne gre zgolj za komuniste Dodona, ampak tudi za proevropsko koalicijo, ki eh, je trenutno na vladi. Torej, volitve niso dobro potekale za tega vidika, kaj ti. Volitve ne moremo ocenjevati zgolj na dan volitev. V predvolilni kampanji je vladalo eh, veliko neravnotežje in eh, tisti, ki so se nahajali v Kišinjevo, so videli, da skoraj da ni bilo plakatov za Majo Sandu. In to je situacija, ki jo je potrebno izpostaviti. Na dan volitev eh, je v tojini hitro zmanjkalo glasovalnih lističev in to eh, zadostuje eh, da izpostavimo slabo kakovost organizacije. Torej, to niso volitve, ki bi dobro potekale. Nepredstavljivo je, da bi volitve tako potekale. Zato mislim, da moramo biti glede tega zelo jasni. Druga pripomba pa je, da je izvoljeni predsednik nekdo, eh, ki se je zauzel za to, eh, da eh, naj bi prekinili pridružitveni sporozum. Sedaj seveda pod določenim pritiskom je dejal, da bo o tem razmislil in tako naprej in tako naprej. In tudi, eh, če ne bo prekinil eh, pogajanje, bo storil vse, da ga ne bo izvedel. Dejal je eh, in sicer posem jasno, da gre za opresiven režim za Moldavijo. Govoril je o imperializmu, o prevladi kapitala, gre za izjave iz 50-ih let. Če si ogledate njegov program, se boste vrnili v 50-ta leta. In eh, glede tega eh, si ne moremo zatiskati oči, gospod eh, predsedujoči. Proevropska koalicija v Moldaviji je delovala kontraproduktivno, plahodnik, oligarh je prevladoval v tej kampanji in povzročil je, v tej državi je povzročil vse gorje, kar ga je lahko. Eh, torej ta oligarh eh, nadzoruje vse, kar se dogaja. In mislim, da se moramo odreči iluzijam, da eh, potrebujemo drugačno politiko, še prav posebej v tistih državah članicah, ki jih Moldavija zares zanima. Recimo Romunija je ena izmed teh držav. Zelo sem zaskrbljen glede tega, kar se, kar se je zgodilo. To niso bile svobodne volitve. E, to so uh, bile povsem neuravnotežene volitve, kar zadeva Majo Sandu in dostop do medijev. In uh, organizacija je bila uh, neustrezna in uh, potrebno se bo soočiti z velikimi političnimi izzivi. Uh, Eh, in pa zatem nasprotnikom Evrope, ki je nov eh, predsednik eh, Moldavije. Najlepša hvala za vašo pozornost. Kot smo lahko videli, se mnenja nekoliko razhajajo, kar je tudi povsem normalno. Rekl sem, da obstajajo razhajanja v mnenjih. Kaj ti? prisluhnil sem vodji delegacije, prisluhnil sem uh, predsednici delegacije, potem sem prisluhnil tebi in uh, mnenja se razhajajo. In to je zgolj ugotovitev. Mislim, da je to zelo zapletena tema. Ali želite še kaj dodati ali je to v redu? Izvolite. Hvala. Ja, bi se strinjal z nekaterimi statistikami gospoda Preda. Ja, lahko se strinjam z določenimi izjavami gospoda Prede. In ja, volitve so zajemali dva kandidata z povsem različnim ozadjem. In seveda je bil tudi odnos eh, medijev nekoliko zaskrbljujoč. Ampak to bo največji izziv notranje politike. Imeli smo tudi priložnost, smo se pogovarjali z predsednikom republike, z predsednikom parlamenta in tako naprej. E, to je pač e, uradna oblast, nismo jih mogli enostavno zanemariti. Ne morem reči, e, ne bom se pogovarjal z vami, ker ste pač pod vplivom oligarha. Ampak e, po izjavah teh oseb sem prepričan, da ne gre zgolj za gospodarske reforme. Mislim pa, da bi se lahko določene zadeve razvile pozitivno. Najlepša hvala. No, torej, ohranimo upanje. Najlepša hvala vsem. S tem smo zaključili eh, sejo odbora za zunanje zadeve. Prihodnja seja bo 5. decembra popovdne. Najlepša hvala in lep večer vsem.